Dear colleagues, Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z sejo odbora Ekon. Smo pri osmi točki. Gre za pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. Danes se bomo posvečali posnutkom RTS-a v zvezi z CRD in CRR4. Govorili bomo o izvedbenih ukrepih povezanih z bistvom enotnega pravilnika na področju bančništva. Today 25 uh, implementing technical standards. Trenutno je bilo zaključenih 25 standardov, 6 se še vedno pripravlja. 31 regulativnih tehničnih standardov je bilo objavljenih, 19 jih še ni zaključenih. Veliko smo torej dosegli, ampak EBA je komisijo zaprosila, da bi podaljšali rok za nekatere osnutke. To je bilo decembra 2016. 19 regulativnih tehničnih standardov nas še čaka, o sedmih smo že podali mnenje, Evropska komisija pa se mora šla do z desetim členom odzvati v treh mesecih. Tri od sedmih, osnu, tri od sedmih osnutkov so bolj politično relevantni, zato ker to zadeva izračun kapitalskih zahtev in to je ključnega pomena v okviru CRR4 za industrijo. Kaj ti to ima zelo velik vpliv na potrebni kapital. Sekretarjat Ekon je za poslance pripravil dosje na to temo in komisija je prav tako podala dokument v zvezi z izvedbenimi in regulativnimi tehničnimi ukrepi. Pozdravljam gospoda Dideroja, on prihaja iz GT Fizma in gospa Vajan je vodja oddelka za začito potrošnikov pri EBA in povabim vaju, da nam podata kratke predstavitve, nič več od pet minut vsak. Na to pa bodo dobili besedo poslanci. Gospod Milaro, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, pozdravljeni. Hvala, da ste nam dali priložnost, da vam na kratko predstavimo razmere na področju sprejetja ukrepov na ravni 2, ki jih je treba sprejeti v zvezi z CRR CRD 4. Kakor ste povedali, gospod predsednik, komisija si prizadeva za to, da bi spoštovali vsa pooblastila v zvezi z ukrepi na ravni 2 v okviru časovnice za CRR CRD 4, pa tudi kar zadeva tri mesečni rok, ki ga predvideva uredba EBA. Ampak včasih se pojavijo ovire, pogosto nam je to uspelo, vedno pa ne. Včasih se torej pojavijo ovire, naprimer pomankanje ustreznih virov. To je včasih zelo podrobno. In obstajajo tudi vprašanja glede vsebine, morda se vedno ne strinjamo z EBA. In včasih je treba izpiliti politične opcije z EBA. In še ena ovira, s katero se soočamo pri spoštovanju časovnice, je naslednja. Namreč včasih je treba čakati tudi na prevod. To je vse treba upoštevati pri procesu. To, kar zadeva splošni pristop, trudimo se po najboljših močeh, ampak, kako sem povedal, iz praktičnih razlogov to ni vedno mogoče. Zdaj pa želim nekaj povedati o nekaterih specifičnih besedilih, ki jih je izpostavil sekretarjat odbora Eko. Najprej želim omeniti spremembo delegiranega akta o količniku kritja likvidnosti ali LCR. Ta delegirana uredba je harmonizirala zakonodajo na ravni EU o podrobnih kvantitativnih zahtevah glede likvidnosti. Gre za precej zapleteno zakonodajo, sprejeta je bila zelo hitro zato pa je zdaj potrebnih veliko sprememb. Gre tako za vsebinske, kot tudi za tehnične spremembe. Treba je izvesti nekaj sprememb torej, pri tem besedilu. Na ravni komisije smo se odločili, da bomo pred nadaljevanjem sprejemanja teh popravkov počakali na rezultat predloga STS pred, preden začnemo posodabljati te predloge. To zato, ker obstajajo merila za raven 2b, to vključuje naprimer z premoženjem krite vrednostne papirje in vrednostne papirje v zvezi z zadolženostjo podjetij in to je treba vse prilagoditi z merili STS in kakor veste, je to besedilo, o katerem se trenutno govori v trialogu. Ko bomo to storili, bomo seveda novo različico osnutka poslali Evropskemu parlamentu. Drugi akt, ki ga želim omeniti, je regulativni tehnični standard o metodologiji ocenjevanja za napredni pristop za merjenje glede operativnega tveganja. Kmalo bomo to sprejeli na notranji ravni. Pričakujemo, da bo to konec maja ali aprila. Pričakujemo nekaj predlogov EBA v zvezi z besedilom, ampak prepričani smo, da se bomo lahko držali roka konec aprila ali maja. Naslednji dosje je regulativni tehnični standard o verjetnosti neplačila, gle za metodologijo ocenjevanja na osnovi notranjih bonetitnih ocen. Prečakujemo, da bomo do konca maja, začetek junija letos sprejeli dosje na to temo. Zadnji RTS ali regulativni tehnični standard, ki ga želimo omeniti, so merila za pritoke in odtoke. Znotraj skupine smo v zadnjih fazah sprejemanja, prevode smo dobili, prav tako pa smo v stanju, ko pričakujemo sporazum o sprožitvi pisnega postopka do konca tedna. Zato bi lahko kasneje zadevo kar hitro sprejeli. To je vse z moje strani, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala. Hvala za predstavitev. Izabel Vanja, izvolite. Thank you very much, uh, dear members of parliament. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane poslanke in poslanci odbora Ekon. V veliko veselje mi je, da vam lahko pomagam pri pregledu delegiranih aktov in izvedbenih aktov v zvezi s CRRCRD4. Julija 2014 so bila besedila objavljena in to je res glavni del bančne uredbe, ki velja za evropske banke. Br, poleg BRRD, MLRD in EMIR seveda. Želela sem vam povedati, kaj vse obsega ta enotni pravilnik. Komisija je še razložila, kaj počne. Seveda gre za sprejemanje in izvajanje delegiranih aktov. EBA mora pripraviti in predložiti tehnične in izvedbene standarde. Komisija pripravlja delegirani akt, mi pa imamo pri tem posvetovalno vlogo, pripravljamo poročila in analiziramo bonitetne in izvedbene standarde nadzorne pomisleke, prav tako pa podamo razmislek o posledicah predvidenih pravil. Podali smo naprimer različne variable o poslovnih modelih bank. CRD in CRR sta vključevala 133 tehničnih standardov, to je bilo razdeljeno na 84 tehničnih standardov in 49 izvedbenih tehničnih standardov. Te EBA je do sedaj uložila 117 tehničnih standardov. Večino, kakor smo slišali, je bilo mogoče objaviti tudi v uradnem listu in sprejeti so bili. Prav tako smo predstavili 68 poročil o različnih temah, naprimer količnih zadolženosti in tako naprej. EBA pa ima zdaj pomembno sporočilo za vas. Pripravljamo se na to, da bomo zaključili prvi enotni pravilnik. Do konca leta bomo predložili dokončne in preostale standarde v zvezi z CRD, CRR, CRR, zelo pomembno se nam zdi, da po krizi končno zaključimo to zgodbo, prav tako pa bomo spoštovali zaveze G20. Do konca leta nameravamo predložiti preostalih 16 tehničnih standardov iz CRRCRD. Novih poročil ne bo, razen nekaj posodobitev, ki bomo predložili na področjih, kjer moramo izvajati nadzor, naprimer določbe glede plačil. EBA je spoštovala časovnice iz ravni 1 z nekaj izjemami, nekaj preložitev je bilo potrebnih zaradi pomankanja virov, nekaj preložitev pa je bilo posledica razprav na mednarodni ravni, ko smo govorili o pravilih. Pri nekaterih predlogih pa smo morali vložiti več truda in več razmisleka v to, da smo lahko predložili smiseln predlog. Naprimer, na nekaterih področjih, kar zadeva operativno tveganje, naprimer, smo opozorili na vprašanje, ki smo ga naslovili na komisijo in so zakonodajalca. Zanimalo nas je, ali ne bi bilo morda bolje, da naredimo korak nazaj in da ne predstavljamo nove zakonodaje, kakor določa CRR. Namesto tega bi lahko v skladu z bazilskim odborom radikalno spremenili ta regulativni okvir. Regulativne spremembe na tem področju bi lahko povzročile visoke stroške brez ustreznih eh, visokih doprinosov v smislu rezultatov. Vse to smo razložili v pismu komisiji. Ampak zaključitev enotnega pravilnika je trajala štiri leta po objavi v uradnem listu glavni deli v zvezi z kakovostjo kapitala bank so bili predloženi v prvem letu, v zadnjih dveh letih in zdi se, da to zanima ta odbor, smo se posvečali pregledu notranjih modelov. Pred dvema letoma smo v zvezi s tem predstavili jasen načrt. To bomo zaključili letos določene standarde bo treba posodobiti, naprimer poročanje, to je pomemben vidik, EBA, ustraja pri interaktivnem enotnem pravilniku, zato da lahko izvajamo veljavna pravila, ki velja za banke. Zaradi tega bomo morali vložiti še nekaj dela vse skupaj. To nameravamo storiti v prihodnih letih. Hvala lepa. Zdaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala. Hvala. V imenu poročevalca Karasa bom prebral njegovo izjavo. Gospod Karas iz osebnih razlogov žal ne more biti prisoten danes, upravičuje se, ampak poslal je svojo sporočilo. Besedilo je v nemščini, zato ga bom prebral v nemščini. Ne vem, kaj se bo zgodilo, bomo poskusili. Gremo. Yes, Ja, ja, saj razumem nemščino, ampak eh, aktivna nemščina mi ne gre tako dobro. Zelo pomembno je, da so predstavniki komisije in EBA tukaj, zato da bo lahko parlament ustrezno pregledal izvedbene in izvedbene delegirane akte. Preglednost je nujno potrebna, to zahtevajo ljudje, zato imam tri vprašanja. Prvič, preglednost EDA je 2015 in 2016. zahtevala odgovore in podaljšanja v zvezi z zahtevami OCRD in CRR. Ti dokumenti so na voljo na spletu, ampak odločitve glede podaljšanja niso bila javno objavljene, niti to ni bilo sporočeno v parlamentu. Osnutki izvedbenih standardov niso na spletni strani EBA. Zakaj ne? Kaj so razlogi za to? Zakaj ni preglednosti na tem področju? Drugič, EBA o nekaterih regulativnih tehničnih standardih ne razpravlja. Med drugim, kar zadeva pozicije zavarovane z nepremičninami. Kdaj bo EBA predstavila te regulativne tehnične standarde? Gospod predsednik, čestitam, da znate zgovoriti tudi težke besede v nemščini. Hvala, ne rabim pohval, samo zanima me, ali me razumete. Dobro, kar zadeva količnik kritja likvidnosti. CRD, CRR 4, vključujeta dva pravna izvedbena akta in devet delegiranih aktov. En delegirani akt v zvezi z količnikom kritja likvidnosti, je bil sprejet 10. oktober 2014, sredi 2015 pa je Ekon začel sprejemati popravek tega akta. Kakšno je trenutno stanje tega popravka, zakaj prihaja do zamud in kakšno vlogo igra mehanizem obračunavanja količnika kritje likvidnosti tukaj. Instituti potrebujejo jasnost. Draj, Tri vprašanja v zvezi z predkratkom objavljenimi regulativnimi tehničnimi standardi. Veliko standardov je bilo sprejetih, devet jih še čakamo. Tri tehnične regulativne standarde je EBA že objavila, komisija jih mora sprejeti in ti so politično občutljivi. Kaj ti to vpliva na količino kapitala, ki jih morajo imeti institucije? Tudi kar zadeva napredni pristop za merjenje. To je bilo sprejeto 3. junija 2015. Imeli smo tudi RTS o ki je bil sprejet eh, junija in RTS o odtokih znotraj skupine, to je bilo sprejeto 20. julija 2016. Kakšno je stanje v zvezi z temi tremi RTS-ji in zanima me, zakaj je tukaj prišlo do zamud. To je bilo sporočilo gospoda Karasa. Sam bom dodal še specifično vprašanje. In sicer končno poročilo o regulativnem tehničnem standardu v zvezi z materialnim pragom glede kreditnih zahtev v zvezi z členom 178 CRR. Vprašanje pa je seveda tudi o pragovih, ki bi zmanjšali prage v določenih državah članicah. Torej, kakšen je pričakovani učinek glede na trenutno regulativo? Zanima me, ali ste izvedli presojo učinka te spremembe, kaj te to bo prav gotovo vplivalo tako na IRB, kot tudi na standardizirani pristop bank in to bo vplivalo tudi na definicijo slabih posojil, kot tudi na kapitalske zahteve. Vprašanje je torej, ali morda ta nizek prak ne bi imel nesorazmernega učinka v vaši analizi. Hvala. To je bilo moje vprašanje. Zanima me, ali ima še kdo vprašanje. Prvo, brez. Merci, je, je... Hvala. No, nažalost, veliko kolegov, ki bi se sicer zanimali za delegirane akte, um, ni tukaj. No, ampak vseeno, imam dve vprašanje. Najprej EBA. Pravite, da je bilo komisiji poslano pismo, ali je to pismo Kolega Karas, ali pa gre za drugo pismo iz decembra, je bilo to pismo in mislim, da je bilo dobro, da parlament ve za takšno pismo. Torej, če je to neko drugo pismo, kot pa um, torej pismo našega pračevalca. Nekaj me predvsem skrbi pri tem. Tukaj so pogajanja nekoliko zastala pri RTS-ju in pa LCR-ju pravite, da pričakujete pogajanja o STS-ju. Torej, razumemo, ampak vseeno, potem pri količniku kritja likvidnosti ali pa pri pri takih in otakih eh, med podjetji, med skupinami. Gledajte, tukaj je potem še drug svežen, ki ga pri meni sploh še ni začel pročevati. In uh, ta drug svežen bo imel vpliv na vse to, prvo. Torej, če pogledamo to zornega kota akterja, me res zanima, kakšna bo ta pravna gotovost pri vsem tem. Zdi se mi, da sedaj vedno bolj pročujemo delegirane akte pri neki zakonodaji, ampak v bistvu to isto zakonodajo že revidiramo. Eh, vsaj tako se mi zdi, v bistvu je to res ne samo da se mi zdi. To potem lahko vnaša zmedo, protislovja in potem bodo akterji res obupani od sotro zakonodajo, ki morajo spoštovati. In res se moramo zastaviti to vprašanje. No, morda to ni tehnično vprašanje, to je bolj politično vprašanje, ampak kaj se je zgodilo že v preteklosti? Mislim, da bi se lahko iz preteklosti marsičesa naučili. Naprimer pri insolventnosti 2. Tukaj imamo številne plasti, ravni, um, ki jih v bistvu ravno postavimo, ampak jih potem že tako revidiramo. Um, kot v neki stavbi, ko se skozi prenavljamo neka nadstropja. To je moje vprašanje in za EBA in tudi za komisijo. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Mislim, da lahko zdaj kar vi odgovorite na ta vprašanja. Hvala lepa. Torej, vaše vprašanje, gospod Karas in pa gospa Perez. Najprej preglednost. Ja, vem, kaj tukaj skrbi Evropski parlament, namreč ravno preglednost in pa preglednost zadnje informacije o tem, kako stvari napredujejo. Ampak vseeno, mislim, da to, kar počenja EBA in pa komisija, da to ni eno isto. Ko EBA nekaj objavi, um, so dokumenti um, že pri koncu notranjega postopka, um, pri njih, pri nas pa ne. Mi pač dobimo dokumenti in potem še interno to revidiramo. Eh, med službami in kolegi v komisiji. Zato moramo komisiji najprej nekaj formalno sprejeti in potem šele, šele potem lahko to javno objavimo. Ampak kot pravite, sveda želimo vse skozi informirati ta odbor o tem, kako potekajo. Te zadeve smo vse skozi na voljo, da posredujemo razpredelnice ali pa druge bolj specifične informacije o tem, kako naprimer napredujejo določeni dosjeji ampak mislim pa, da mi kot komisija težko objavljamo osnutke dokumentov, dokler ti dokumenti še niso bili interno v komisiji potrjeni med različnimi službami v komisiji in potem še v kolegiju komisarjev. Potem pa še nekaj specifičnih odprtih vprašanj. Gospod predsednik, mislim, da nekatere stvari, um, ki ste jih vi spostavili, sem že prej omenil na začetku, torej glede RTS in pa količne kritja likvidnosti LCR, kot je že gospa Berez dejala, ja, smo se odločili, da bomo počakali na razvoj dogodkov pri STS-ju. Potem gospod Karas, imamo RTS pri pristopu naprednih ukrepov. O tem sem že govoril, da je to, in upam, da bomo to lahko sprejeli nekje aprila ali pa maja. Potem uh, metodologija ocen um, notranjih rejtingov, um, eh, to trenutno še poteka. Torej, zastoj, um, zamude mislim, da trenutno odpravljamo ta backlog. Potem pa to, kar ste vi dodali, gospod predsednik. glede zgornjih meja in pa um, neizpolnjevanja obveznosti, torej nesovetnosti, nekje maja ne bi to izpolnili. Potem, glede drugih vprašanj, bi pa prepustil besedo uh, kolegici iz IBA, ampak ko je IBA pripravila svoje osnutke, se je uh, posvetovala tudi z nami, torej tudi glede na oceno učinka. Uh, Potem pa še gospa Beres in pa njene pripombe. Ja, kar pravite, je gotovo res. In bolj specifično. Res smo si tudi mi zastali vprašanje o RTS-ju in pa Advanced Measurement Approach, torej ta pristop naprednih ukrepov in Mislim, da tukaj seveda to pomeni določeno operativno tveganje. O tem trenutno še govorimo tudi v mednarodnih organizacijah in mislim, da se to lahko še v prihodnosti spremeni. Ampak vseeno se zdi, da je bilo vendarle koristno, da ne delujemo z sprejemanjem tega dokumenta. Kaj ti banki trenutno že uporabljajo te metode, eh, je pa res, da ni še čisto gotovo in jasno, kdaj bodo te spremembe dejansko unešene nekaj že imamo na mednarodni ravni in to potem bomo tudi pretvorili v evropsko zakonodajo, ampak vse to bo trajalo nekaj let in torej v naslednjih dveh teh letih. Mislim, da bomo še vedno imeli trenutna pravila in mislim, da je smiselno, da v tem umestnem času razmislimo o tem, kako bodo evropski regulatori še vedno preverjali način, eh, kako metade izvaja to metodologijo operativnega tveganja. In še to, kar pravi gospod, je res bolj nasplošno. Ja, res je, kar pravite. Ko predstavljamo nove spremembe za bančno zakonodajo, seveda moramo, moramo vedeti, kaj se je že zgodilo, kako smo že uveljavili določene zakonodajne akte iz preteklosti, naprimer na ravni dve ali pa tri. No, ampak. Torej, CRD in pa CRD. Te spremembe se nanašajo samo na nekatere vidike iz direktive in uredbe. Drugi elementi bodo še vedno veljali in delegirani akti, ki se nanašajo na te določbe, ki se ne spreminjajo, um, te akte treba sprejeti. In kot že rečeno, je treba se skozi nadzorovati tudi to, da dokler nova pravila še niso veljavna, da trenutni regulativni okvir uveljavi vendarle se spoštuje in je čim bolj celostno zastavljen. Toliko z moje strani, gospod predsednik, eh, še kolegica Seba eh, bo to še kaj dodala. Euh, Hvala lepa. Hvala za vse vprašanja. Imam tri dodatne pripombe. Najprej RTS. in pa vrednost hipotek. To je strukturiran RTS, kajti cilj tega RTS je, da se doda merila, ki bodo odločila o tem, kakšna je hipotekarna vrednost za posojila. In smo pripravili določene dejavnike, da bomo lahko ustrezno uredili ta RTS. Ampak vseeno, smo potem ugotovili, da obstaja pravna težava in sicer ta hipotekarna vrednost iz člena 124 je takšna, da lahko vpliva in na eh, zahtev glede kapitala pri neposrednih hipotekarnih kreditih, eh, kot je to zapisano v členu 124 in posredno to vpliva tudi na obveznosti eh, za hipoteke in pa sklade. Če bomo spreminjali to aktivo, potem mislim, da bomo spremembo teh premoženj zelo vplivali na hipotekarne trge in na splošno trge. To potem odpira veliko vprašanj, naprimer tudi glede vrednostnih papirjev. In zato nismo želeli dati za vrednostne papirje neposredno teh RTS-ev kajti stvar je v tem, da bi to lahko pomenilo nepričakovane posledice. In zato smo si zastavili to pravno vprašanje, torej preden bomo šli naprej z RTS-em, um, moramo par stvari še razjasniti. Potem kot drugo, metodologija za preverjanje modelov, operativno tveganje, uh, tržno tveganje, kreditno tveganje, torej to tržno tveganje je bilo sprejeto in kot je prav dejala že komisija, eh, pri kreditnih in pa pri operativnih tveganjih. Ehm, to bomo lahko še pravčili, ko bomo revidirali ehm, te določbe iz Bazla. In najprej treba gotoviti, kaj bo v prihodnosti vplivalo na evropsko zakonodajo. In se nam je zdelo pametno, da vsega, kot je tudi že omenil, da pri komisiji preverimo naslednje. Ko gre za metodologijo preverjanja modelov, obstoječih modelov in ko gre za metode trenutnega spremljanja in nadzora, eh, res potrebujemo uskladitev. Naprimer, SSM in pa prosilec lahko uporabljata te usklajene metode. Potem bomo seveda videli, kaj se bo zgodilo v mednarodnem okviru prihodnosti, ampak neodvisno od tega, to je temelj našega pristopa, to se nam zdi zelo pomemben element in ga moramo sprejeti. Potem tretje. Zgornji prag je za uh, eh, neporovnane obveznosti, torej kdaj je prišlo do uh, eh, nespolnovane obveznosti strani uh, posojilo jemalca. To je zelo tvegana situacija, kajti to zahteva spremembe v več državah, eh, kajti nekatere vrste zakonodaje so že uveljavljene in bi se sedaj morale morda spremeniti. Zato smo pred nekaj časa opravili ciljno usmerjeno oceno učinka. To je bila predvsej obsežna ocena. Sedaj naj bi znižali zgornje prage za premoženje, torej ti pragi bili bolj zaostreni ampak to še ne pomeni nujno dodatnega kapitala samo po sebi. Kajti, če ugotovimo, da je več bankrotov, ampak da so te majhne neprovnane obveznosti, ki smo jih hitro zaznali in so še vedno majhne, potem je na koncu manj pričakovanih izgub, ker bomo že vnaprej to zaznali in bomo nekako lažje upravljali um, takšne bankrote torej LGD bo na koncu manjši, izgube bodo manjše in tudi eh, zahtevani kapital bo potem manjši. In kot rečeno, eh, to, da se prej zazna takšne težave, potem vpliva tudi na stopno izgube. Torej naprej, banke bodo morale spremeniti svoje metode zaznavanja problemov, eh, ampak to še ne pomeni nujno stroškov za kapital, ampak to še ne pomeni nujno stroškov za kapital, ne veliko večjih stroškov. No, potem pa um, se lahko seveda pojave določene države in spremembe in zato smo skombinirali, združili dva dejavnika zaznavanja na izpolnovanje obveznosti. Kot prvo je nekaj absolutni znesek, to bo sedaj nekje od 100 do 200 evrov, ko gre za Eh, kredit na drobno ali pa kredit za podjetja. Poleg tega pa smo dodali še element za zaznavanje, ki je relativen in fleksibilen. Tukaj pa gre za um, faktor ne cela dva odstotka vseh obveznosti. Torej, to je še en fleksibilen faktor in kombinacija obeh elementov potem omogoča, da se vse spremeni eh, in da to uskladimo, kot je to potrebno. Hvala. Uh, Hvala lepa. Prvonč ima še eno dodatno vprašanje. Hvala. Glede na odgovor komisije, razumem ta odgovor, ampak vseeno. tukaj vendarle mislim, da obstaja težava. Seveda, ja, sedaj se pogajanja končujo in stvari ne bi se začele izvajati. Ampak vseeno, do začetka izvajanja bo preteklo še nekaj časa. Ampak vmes pa moramo izboljšati trenutno situacijo, gotovo. Ampak, glede na vse to, kako poskrbeti za to, da ne bomo šli v čisto nek nov pristop in da bi potem to pomenilo, da No, gledajte, ne vem, kako bi rekla, ampak mislim, da bi komisija morala priti do nekega minimuma. Že logično to mislim tako, ne samo tehnično. Gledajte, ne vem, seveda, to bomo morda uporabljali naslednjih 20 let, ampak vendarle mislim, da potrebuje nekakšno uh, fleksibilnost pri tem, kako to zagotoviti ali je to možno, ali pa bomo sedaj pripravili vse te podrobnosti za zakonodajo, ampak potem se čisto lahko zgodi, da bomo morali to ponovno odpirati, ne vem, čez tri leta, vse na novo in potem bomo šli v čisto neko drugo smer. Čisto na novo. Hvala. Uh, Hvala. Ne vem, ali želite še kaj povedati drugače si pa vse skupaj lepo zabeležite. In tudi sam imam dodatno vprašanje glede materialnega praga. Kolikor vem, je bila izvedena ocena. Zanima me, kako ste prišli do tega in zanima me, kako ste preučili učinek. Kolikor vem, gre za povprečje na evropski ravni in eh, pragovi so zelo različni. Če je učinek bolj razdrobljen, bo seveda večji, če so pragovi višji in obratno. Ne vem, ali je presoja učinka neko povprečje ali ste opredelili naprimer raven posameznih ravni učinkov in zanima me, kako bi lahko to upoštevali. Kajti zadeva je res občutljiva v zvezi z slabimi posojili in kako to vpliva na bilančno vsoto banke in tako naprej. To je moje kratko dodatno vprašanje. Želite še kaj povedati? Okay. Uh, the... Dobro, kar zadeva prak materialnosti, kakor sem povedala, smo podatke zbirali ad hoc, več kot 200 bank je prispevalo k temu. To naj bi bil reprezentativni vzorec evropskega sektorja. prak bo povzročil spremembe v notranjih procesih modeliranja pri bankah, to je en vidik. Drugi vidik pa je, kako ste povedali, gospod predsednik, gre za vprašanje obravnavanja slabih posojil. To je res pomemben element. vprašanje merjenja učinka bi lahko obravnavali tako, da bi vsako banko posebej vprašali, kakšen bo učinek na nje. Seveda na koncu bomo bi vseeno pripravili neke skupne rešitve. Prosili pa so samo za čas. Čas za izvajanje. ni šlo za to, da bi bile kapitalske zahteve same tako težke, gre samo za čas, ki je potreben za izvajanje zakonodaje. Vse tri leta bodo potekla, preden zahteve začnejo veljati in banke, ki so morale izvesti spremembe, so imele čas, da so se na to pripravile. Thank you very much. Hvala lepa, hvala vam, hvala tudi pogajalski skupini, ki bo zdaj govorila o teh besedilih in z poročevalci in drugimi bomo razmislili, ali bi morda o katerih s komisijo govorili še bolj podrobno, zato da odkrijemo težave še pred sprejetjem. Ali pa bi morda lahko rekli, da smo zadovoljni. Sam seveda tega ne morem še reči sedaj, ampak hvala za vaše sodelovanje. Sven, izvolite. Mislil sem, da ste poskusili skleniti razpravo. Zvenelo je, kot da zaključujete. A želiš ti kaj povedati? Ja, z veseljem. Hvala. Pri zamudah bi lahko izpostavil predvsem eno. Gre za regulativni tehnični standard, ki nas zelo skrbi. Gre za pooblastila v skladu z 124. členom. Govorili ste, v četrti točki o črkah A in B. Vi ste govorili o 4A, v 4B pa obstaja še eno povlastilo in sicer tehnični standardi bi morali navesti pogoje omenjene iz drugega odstavka, ki jih je treba upoštevati strani kompetentnih organov pri določanju visokih tveganj, še posebej kar zadeva pomisleke o tveganju finančni stabilnosti. To pooblastilo je zelo pomembno. Kajti SRB je izdal opozorilo, da se na številnih trgih pojavljajo znaki nepremečninskega balona. To velja tudi za mojo regijo. Mislim, da bi morali razmisliti o makrobonitetnih ukrepih, zato da omejimo tveganja za nove nepremičninske balone. Res je zaskrbljujoče, da se EBA ne more dogovoriti o teh standardih. Zato bi bilo zelo lepo, če bi EBA povedal, kdo sprejema kakšne odločitve v zvezi s tem delom pooblastila. Zanima me, kakšna so odprta vprašanja. Prav tako pa želim kolega in kolegice, ki so praktično ne prisotni, pa tudi predsednika, opozoriti, da imamo v okviru bančne unije letno poročilo, v katerem komisijo prosimo, da bolj ukrepa na makrobonitetni ravni. Če si pogledamo bančno unijo, lahko vidimo, da nimamo skupnega okvira EDIS, po drugi strani pa prav tako nimamo skupne harmonizacije makrobonitetnih orodij na makrobonitetnem področju imajo države članice težave z dogovarjanjem, zato komisija ne sme ravnati neodgovorno na tem področju. Zanima me torej, kdaj bo komisija sama sprejela odločitve, če se EBA ne more dogovoriti. Kajti ne smemo opustiti, da se razvije nepremičninski balon. SRB izda opozorilo potem pa naj bi čakali na razprave v okviru EBA. Komisija mora tukaj prevzeti odgovornost. Če se EBA ne bo dogovorila o razvoju tega RDS-ja, sama mora komisija prevzeti vajeti v svoje roke. Torej, EBA zanima me, kdaj boste sprejeli odločitev, za komisijo pa me zanima, kdaj menite, da bo prava točka, da posredujete. Povejte mi, kdaj boste torej posegli. Kaj ti povedati moram, da so državljani v volilnih okrožjih, kjer so nepremičninski baloni zaskrbljeni. Zaradi tega so revnejši izključeni iz nepremičninskega trga. To me skrbi, ne smemo opozorila zanemarjati in uh, skrbi me, da nimamo harmonizacije makrobonitetnih urodij. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Morda še kratka pripomba. Hvala, predsednik. Hvala za vprašanje. Ja, zelo na kratko. EBA ne bo več delala na tem. Res samo tukaj nismo mogli priti do te um, dvojne navadne večine. To je bil edini primer. Zato smo potem nazaj poslali uh, ta predlog RTS to bilo oblikovano, ampak ni bilo izglasovano. Potem lahko komisija pač naredi, kar želi, ampak mi smo to poslali nazaj. Uh, še nekaj pripomp. Zakaj to ni bilo dorečeno? Ker je treba gotoviti, kako spremenjati te stopne tveganja in pa stroške pri posojilih pri tem je treba gledati res zelo v prihodnost, kolikor se le da. Tukaj treba upoštevati makrobonitetne dejavnike. In če gledate daleč v prihodnost, makrobonitetno, potem seveda želite veliko fleksibilnosti in želite biti čim bolj proaktivni na fleksibilen način. In pri RTS-ju, pri regulativnih tehničnih standardih, pravadi eh, stvari zelo usklajujemo. Torej, če želite visoko harmonizacijo, potem bi v bistvu zmanjšali svojo možnost za proaktivnost eh, in fleksibilnost naprej. Torej, to je zelo krhko ravnoteže in prav zato nismo prišli do končnega glasovanja. Hvala. Yes, Mr. Chairman, just to... Samo še nekaj, gospod predsednik, naše dopolni kolegico z EBE. Uh, ja, Eba ni mogla doseči soglasja o tem besedilu in sedaj bomo morda neposredno potrdili to besedilo. To še pročujemo, ampak zaenkrat še ni politične odločitve s tem v zvezi. Ampak ja, pročujemo to. Hvala. Se pročujem. Samo še nadaljne vprašanje. Zelo kratko, predsednik. Ja, en stavek. Hm. Torej, kdaj boste lahko poročali o tem, kakšna bo sprejeta odločitev? To, kar ste omenili, je v bistvu nek um, zelo, zelo nejasen odgovor, sploh za tiste, ki so prizadeti zaradi nepremičninskih balonov. Ja, sem vzel na znanje to vprašanje, pravi komisija. Uh, nimam še datuma za ta odbor, žal mi je. Thank you. Hvala. No, seveda, to je odpira vprašanja in na skrbi. In sedaj hvala lepa vsem. Jasno je, da še moramo govoriti o teh dveh zakonodajnih aktih, torej o, o CRR in CRD in o pogajanjih in moramo še govoriti s komisijo in IBA e o tem, torej treba je odpreti nekatere kritične vidike. Hvala lepo vsem in lahko zaključimo s tem. Torej, zelo kratek odmor. Čez 15 minut pride eh, podpredsednik Dombrovskis in eh, bomo začeli z našim dialogom. Hvala. Yeah, colleagues. Kolegice in kolegi. Lahko začnemo še enkrat za spravo. Točka 9. Naj pozdravim pon predsednika Dombrovskisa. Kot veste, je pristojen tudi za finančno stabilnost, finančne storitve in kapitalske trge ter unijo za vse to. In je torej sedaj je tukaj, sedaj je to drugi strukturni dialog z vami, Valdes, potem, ko ste podedovali ta svečen od Lord Hilla, prejšnji strukturni dialog je potekal 9. novembra eh, s podpredsednikom. In mislim, da je sedaj to res dialog, ki je prišel v pravem času. Kaj ti sedaj? govorimo o nekaterih zelo relevantnih predlogih iz komisije. Velik bančni svežen, naprimer, bomo obravnavali popovdne, potem CCP, resolucija, potem tekoče delo pri Adisu. Na prejšnjem plenarnem zasedanju smo tudi sprijeli naše poročilo o bančni uniji. Prav tako imamo še veliko dela glede poročila Gular o mednarodnih nadzornih finančnih organih in to je tudi zaključek razprave o Bazlu 3. Prav tako smo imeli zelo zanimivo misijo v Bazlu, tam smo govorili o končnem predlogu o ocenevanju tvekanj. To seveda vpliva tudi na številne druge zakonodajne akte in spremembe v teh. Skratka, razmišljamo o tem, kakšni bodo ti medsebojni učinki, upamo, da ne bodo preveč negativni ali preveč hudi. In sedaj seveda smo ravno pred tem, ko se bi sprožil člen 50 uh, eh, v Združenem kraljestvu. In to bo začetek zelo kompleksnih pogajanj, kar seveda bo vplivalo tudi na te naše teme za danes. Od vas smo dobili tudi dopis o oceni režima ekvivalentnosti. Ta bo zelo koristen za nas eh, in za pogajanje o brexitu. To je tudi pomembna podlaga za komisijo. Torej, to vpliva na Brexit, pa tudi na druge stvari. To je bil torej zelo koristen dopis. Veliko pomembnih tem nas čaka, kot vidimo, in vam dajem besedo za te uvodne besede, prosim. So, uh, honorable Mr. Uh, Gospod predsednik, dragi Roberto, spoštovani poslanke in poslanci, kot prvo hvala lepa za to vabilo na strukturni dialog z odborom Ekon. Lepo je, da imamo to priložnost, da vam predstavimo zadnje informacije o tem, kako naj bo evropski finančni sektor bolj dinamičen in močnejši. Torej želimo vzpostaviti okvir za bančni sektor in pa želimo vesti drugo fazo tega projekta uh, Unije za kapitalske trge. Še vedno smo v negotovih časih. Zadnjic sem bil tukaj v tem odboru, ravno po ameriških volitvah. Potem torej smo videli, da je nova ameriška administracija postavila pod vprašaj številne že uveljavljene določbe glede finančnega sektora. Potem Evropa, britanski referendum, gotovo uh, pomeni, uh, da bodo še vedno uporabljali enotni trg, ampak druge stvari pa so še vedno zelo negotove. Med vsem tem je evropsko gospodarstvo v dobri formi. Uh, vse države naj bi rasle to leto, naslednje leto. EU BDP je večji kot pa pred krizo in naj bi še vedno rastel. Prav tako znižujemo javne dolgove in javne primaklaje. Primaklaj evroobmočja naj bi se znižal na 1,4 odstotka to leto. Evropske banke so močnejše in um, imajo boljše, uh, boljše ravni kapitala. EU predvsem želi ukrepiti evropsko okrevanje in zagotoviti predvidljive politike, tako da bodo podjetja lahko dobro delovala in pa da bomo stvarili nova delovna mesta. Naložbe, odgovorna fiskalna politika ter pa strukturne reforme za posodobitev gospodarstva so še vedno trije glavni stebri našega gospodarskega načrta za vključujočo rast. Ta pristop je dosegel dobre rezultate, kot smo že tudi zapisali v našem zadnjem zimskem svežnju za gospodarstvo. Kaj to pomeni za finančne storitve? Novembra smo predstavili svežen za EU bančne reforme, tako da bi znižali tveganje v bančnem sektorju in pa da bi financirali eh, širše gospodarstvo bolje. Globalne banke potrebujejo globalne standarde. To seveda pomeni tudi enake pogoje in pa stabilnost za globalne trge. Predvsem smo tako izboljšali mednarodni finančni sistem in pa ekonomijo. Mislim, da lahko rečemo, da seveda moramo nadrevati z mednarodnim sodelovanjem poročilo Gilar um, je šlo v točno to smer in kot vidimo, ta odbor spremlja te dogodke, ki sem jih ravno kar spostavil. Ko bodo standardi dogovorjeni, bodo tudi vaši komentarji zelo dragoceni, ko bomo prevali te standarde v EU zakonodajo preko običajnega zakonodajnega postopka, kot se je to že zgodilo z bačnim svežnom iz novembra. Ta svežen, torej bi prevedli um, s tem svečno bi prevedli standarde iz Bazla v evropsko zakonodajo. Ne želimo pretiranih vzvodov in bremen v finančnem sistemu in zato bomo imeli um, ta odstotek 3 odstotke in uh, to bo tudi potem vplivalo na zahtevke pri kapitalu. Predlagali smo, da bi vzpostavili neto stabilni količnik kapitala, tako da bi lahko bolje se soočili z časom negotovosti pri tržnih tveganjih, pri tveganjih iz drugih pogodbenic um, smo že izboljšali stvari. Potem sistemsko pomembne banke in globalno pomembne banke, to je še posebno velik izziv, dejali smo, da morajo uh, imeti določeno najnižjo absorpcijsko kapaciteto, tako bodo banke lahko laže pokrile izgube, um, če bo to potrebno. TLAD. Pravilo bomo vključili v evropske minimalne zahteve za lastne sklade in pasivo. Prav tako bomo za hierarhijo lahko eh, bolje zagotovili ustrezne kapitalske rezerve za banke. Prejšnji teden smo pozvali svet ECOFIN, da doseže stališče s tem v zvezi maja in upam, da bo tudi parlament lahko potem hitro sprejel ukrepe za zniževanje tveganj. No, ko bomo zniževali tveganja, pa bomo tudi zaključevali naš regulativni okvir in želimo, da bo ta bolj sorazmeren. Torej, naš predlog je utemeljen na naših razpisih za boljšo dokazno gradivo in smo tudi spoštovali priporočila z tega parlamenta in spoštovali Burkhard Balc. Predvsem želimo zagotoviti bolj raznolike poslovne modele in znižati tvegane. Za majhne banke bo to pomenilo, da bomo zmanjšali breme poročanja in pa zmanjšali upravne stroške. Tako mislim, da lahko tudi um, zmanjšamo zahteve glede razkritja in ponastavimo izračunavanje kapitalskih zahtev. To mislim, da bo zelo pomagalo vsem MSP-jem, prav tako bomo tudi podpirali naložbe v infrastrukturne projekte z manjšim, um, z manjšo stopnjo tveganja. Uh, Tukaj bomo še vedno zagotavljali tihčo podporo preko naše službe za strukturne reforme. Še vedno tudi krepimo pritisk preko Evropskega semestra in sodelujemo z državami, tako da bomo prišli do skupnih rešitev glede bančnih um, težav in pa glede državne pomoči. Moramo pomagati državam pri iskanju koordiniranega pristopa na ravni Evropske unije. Prav tako bo aprila neformalni kofin govoril o slabih posojilih in mislim, da moramo to pretvoriti v koherentno strategijo, tako, strategijo, tako da bomo imeli jasne cilje. Naš EU bančni svežen je tudi del širše slike za močen bančni sektor eh, in pa za svobodne kapitalske trge. To je del uravnoteženega pristopa, kjer delimo tveganja, kajti želimo zaključiti bančno unijo eh, v skladu s tem, kar je že eh, dejala gospa Denita Hübner in v skladu z um, poročilom uh, gospoda Langeja za Evropsko bančno posojilno schemo. Prav tako smo predlagali tudi zakonodajo za krepitev Evropskega finančnega sistema. Druge strani, um, če bodo imeli težave, torej moramo imeti možnosti kompenzacije. Potem moramo tudi regulirati izvedene finančne instrumente. Tudi na tem bomo še delali skupaj sploh eh, Kej Swinburne in pa Jakob Van Vajse, kar delate na tem področju. Um, glavne protipogodbenice in pa izvedeni finančni instrumenti so področja, kjer so trgi najbolj globalni. Ravno tukaj se je Evropa zelo zanašala na celostne trge in pa na močno zaščito finančne stabilnosti. Glede na močno mednarodno sodelovanje je EU bila odprta, da priznamo, da so pravila mednarodnih partnerov enako vredna in da dosegajo enake cilje kot mi. Včeraj sem vam poslal dokument s pregledom o ekvivalentnosti, kar je pripravila DG FISMA. Sedem let po tem, ko je EU začela z reformami in v času, ko je sedaj vedno več negotovosti o političnih pogojih um, in pa v povezavi z finančno integracijo Evrope, in globalno je sedaj pravi čas, da pogledamo naše sisteme in pa da morda tudi spremenimo nekatere pristope. Upam, da bo to koristno za tekoče razprave pri nekaterih dosejih. Potem še nekaj glede izvedenih finančnih instrumentov. Eh, tukaj gledamo predvsem v smeri evropske uredbe za tržno infrastrukturo. Želimo, da bo izvajanje bolj enostavno in sorazmerno. Prav tako moramo to še umestiti v širšo sliko glede prihodnosti v Evrope. Sedaj pa Unija za kapitalske trge. Najprej bi se vam zahvalil za vašo podporo. Nedavno ste dosegli dogovor s svetom, da se prenovi ta režim za prihodnost. To je odličen rezultat. Predvsem bi se rad zahvalil Petru Ješku in pa vsem drugim za opravljeno delo. Trenutno še potekajo razprave o naših predlogih za trge lastninjenja in za vrednostne papirje. Vsak mesec pridejo na plak kakšne novice glede um, dogodkov na tem trgu. To pomeni potem manj financ za evropska podjetja, ravno sedaj, ko jih najbolj potrebujemo, uh, ta sredstva za evropsko okrevanje gospodarstva. Mislim, da obstaja soglasje, da lastninjenje ima pozitivno vlogo za sodobno gospodarstvo. Naš sistem obladovanja tveganj je bil sedaj revidiran in dobro deluje. Sedaj moramo delovati naprej, tako da bi financirali evropsko gospodarstvo in sodelujem z Paul Tangom in pa Otmar Karosom, zato da pridemo do uravnotežene rešitve. Potem naprej um, bolj socialno usmerjene naložbe. Tukaj vem, da delo dobro poteka in sicer pod okriljem Sirpa Pitikanjena, uh, torej kar nadaljujemo z trialogi. Sedaj smo že skoraj v drugi fazi projekta Unije za kapitalske trge. Ravno smo začeli z posvetovanji za naslednjo fazo in bomo šli naprej in sicer na podlagi trenutnih pobud. Eh, če se delo že začelo, ga bomo končali. To se nanaša na naš predlog za učinkovito restrukturiranje dolga podjetij, tako da bodo podjetja dobila še novo možnost. Prav tako pa želimo tudi zmanjšati eh, to, da se naši sistemi davkov vedno bolj zanašajo na dolgove. Prav tako moramo tudi izboljšati čez evropski pokojninski trg. Prav tako želim, da storimo več pri podpori za trajnostne, vzdržne finance. To ne velja samo za javne finance, ampak tudi na splošno. Prav zato smo spostavili skupino na visoki ravni, da ta pripravi celostno strategijo EU za vzdržne finance. Unija za kapitalske trge se nanaša tudi na vlagatelje na drobno. Njihove naložbe v zavarovanje, v pokojnine in v naložbene sklade so skupen kapital za vse nas in zato moramo zagotoviti dejanski enotni trg za potrošniške finančne storitve za ta področja in bomo tudi pripravili nove predloge in sicer na podlagi našega, naše zelene knjige in pa poročila Ludvikson. Tudi finančna tehnologija tukaj lahko marsikaj pripomore. Moramo seveda ustrezno vladovati tehnološke inovacije in ugotoviti, ali so trenutna pravila ustrezna glede na želene namene. Treba bo pogledati okvir v različnih evropskih državah. Kmalo bomo začeli z javnim posvetovanjem o izzivih, ki jih finančna tehnologija ponuja na splošno, torej fintech na splošno. Evropski sistem za finančni nadzor um, predvsem vključuje ESO in pa SRB in to je hrbtenica za stabilnost in pa celostnost evropskih finančnih trgov. Sedaj je pravi čas za to, da revidiramo sistem in pa da pripravimo ustrezne zakonodane predloge in se veselim sodelovanja z vami na tem področju. Spoštovani poslanci in poslanke, vse To je zelo ključno za dopolnitev našega okvira, zato da se prilagodimo na gospodarstvo in prve nove izzive. Vaši prispevki so zelo pomembni in se veselim sodelovanja z vami, tako da zagotovimo hiter napredek v naslednjih tednih in mesecih. Hvala lepa. Thank you very much. And indeed we also look. Hvala lepa. Ja, in bomo nadaljevali z odličnim sodelovanjem na tem področju. Izpostavili ste veliko občutljivih in pomembnih tem, sedaj pa lahko začnemo z vprašanje. Hejs, eh, LS, kot prvi, prosim. Hvala. Gospod podpredsednik Dombrovskis, hvala za vaš prispevek. Dobrodošli v Ekonu. Hvala za vaše prizadevanje in za prizadevanja vaše ekipe. Imam nekaj vprašanj v zvezi z Brexitom, v povezavi z eh, Irsko in pa v povezavi z tem tako imenovanim equivalence paper, ki ste ga objavili včeraj. Prvič, verjetno veste, da je finančni oddelek na Irskem ocenil, da bi eh, Brexit lahko stal Irsko 20 milijard evrov v, de, v desetletju in to bi seveda močno vplivalo na naš bančni sistem. Zato vas sprašujem, kakšno sporočilo bi dali tistim državam članicam, ki bi jih uh, tako imenovani trdi Brexit lahko močno prizadel oziroma bi lahko prizadel uh, njihove finančne trge. Kaj bi komisija rekla tem državam članicam glede na to, da je um, zdravo finančno stanje sedaj zelo pomembno in bo tudi v prihodnosti? Ali ste razmislili o uporabi tako imenovane klauzule za posebne okoliščine, ki jo imamo zapisano v stabilnostnem paktu, tudi v poročilu Beres o asimetričnih eh, šokih je to omenjeno, tudi v paktu stabilnosti in rasti imamo to klauzulo, ali bi Brexit lahko bil takšna posebna okoliščina, eh, ki bi lahko močno prizadela javne finance določene države. In pa še zadnje vprašanje, gospod komisar of the UK market. Torej, ta dokument ekvivalentnosti. Veste, kako pomemben je britanski trg, 20 odstotkov eh, kapitala je tam, 60 odstotkov družb prihaja iz Londona, 2,3 milijarde evrov posojil realnemu gospodarstvu prihaja ravno iz Londona. Včeraj ste objavili ta mm, dokument ekvivalentnosti, eh, ki opisuje, kako bi naj ta režim deloval v prihodnosti. Prvo vprašanje, ali torej potrebujemo prehodno obdobje, v katerem bi lahko zagotovili nekaj več gotovosti za finančne trge, tako da ne bo prišlo do razdrobljenosti. To je zadnje, kar sedaj potrebujemo. In drugič, kako bo to vplivalo na ekvivalentnost. Ali potrebujemo okrepljeno ekvivalentnost za Združeno kraljestvo, za njihove finančne trge, kajti njihovi finančni trgi so zelo pomembni za nas. Hvala. Uh, okay. uh, Thank you, Brian. Honorable uh, uh, colleagues. Hvala, Brian. Spoštovani kolegi, najprej o gospodarskem učinku Brexita. Naša ocena je, da bo Brexit imel velik negativen gospodarski učinek. Prvo oceno smo pripravili neposredno po referendumu. Eh, ta ocena je pokazala, da bo to približno 0,1 do 0,4 odstotne točke, za Združeno kraljestvo pa 2 do 2,5 odstotnih točk. Je pa res, da bodo države prizadete na različne načine in seveda je Irska ena izmed tistih držav, ki jo bo Brexit najbolj eh, prizadel. Zato se moramo prizadevati za to, da minimiziramo negativne gospodarske učinke za evropske države Hkrati pa morajo naše možnosti ostati odprte. Imeti moramo možnost se na različne načine izvajati na situacije, ki bi se lahko tukaj pojavile. Eh, skratka, tega se moramo zavedati tudi, ko bomo začeli z pogajanjem o Brexitu. Sedaj še nekaj besed o tem dokumentu ekvivalentnosti. Res je, včeraj smo objavili um, dokument v zvezi s tem, pregled uh, vpliv, vpliva tretjih držav v naši finančni infrastrukturi. To je objavil generalni direktorat FISMO. Uh, gre za to, da preučujemo. V kolikšni meri je finančna uredba uh, uspešna pri zaščiti integritete finančnih trgov v Evropski uniji, prav tako skušamo uh, omogočiti integrat, nadaljno integracijo finančnih trgov. Um, pri ekvivalenci gre za oceno vpliva tretjih držav na naše finančne trge in ali so ti vplivi podvrženi enakemu nadzoru kot uh, evropski trgi. Gre torej za vprašanje, ali se lahko zanašamo na nadzor nad eh, vplivi tretjih držav, ne da bi to povzročilo eh, finančno nestabilnost ali pa kakšna drugačna tveganja za Evropsko unijo. Kar se tiče specifično Združenega kraljestva, eh, bi seveda umik Združenega kraljestva pomenil, da bi Združeno kraljestvo izgubilo nekatere prednosti, ki jih ima sedaj v Evropski uniji in lahko bi zaprosili za ekvivalentnost. Eh, sedaj imamo v tem sistemu države, ki so manj povezane z Evropsko unijo kot Združeno kraljestvo, zato bi tukaj morali bolj poglobljeno oceniti stanje, seveda ob tem zagotoviti finančno stabilnost za Evropsko unijo in pa za evropska podjetja. Trenutno se ukvarjamo za vsem tem, kakor veste, se pogajanja o Brexitu sploh še niso začela. Prav gotovo bo pa tudi ta tema del naših razprav v prihajajočih mesecih in letih. Hvala za SD. Prvoš Beres. Hvala, gospod komisar, za to pomembno izjavo, sploh glede neravnotežje. Prav tako ste omenili, da je bančni svežen zelo pomemben, ehm, torej to, kar se daje pred nami. V tem svežnu imamo določbo, ki bo gotovo eh, spremenena zaradi Brexita. Brexit bo imel vpliv na to določbo. Brexit bo imel vpliv na to določbo. Vem, da se stvari spremenjajo, ampak ne vemo točno, kakšen bo pa vaš predlog. Torej, kako se da se pogajati o tem svežnju, če pa imamo tukaj tudi Brexit? Mislim, da mi, so zakonodajalci, smo v zelo čudni situaciji, neodobni situaciji, kaj ti, ne vem, potem lahko, naprimer, definiramo bail-in, torej, ko uh, plačajo vlagatelji. Um, te vrste neravnoteže gotovo vpliva tudi na to, Ampak potem je tukaj še druga mednarodna slika, namreč v ZDA se je spremenila vlada. Vemo, da je delo odbora baze zelo pomembno, tudi zato, da se zagotovi ustrezen nadzor bančnega sistema, kajti bančni sistem je vedno bolj sistematičen, globalen. Ampak prej v izjavi niste govorili o tem, kakšne pobude pričakujete. In kaj boste storili skupaj s predsednikom Junkerjem, zato da bi zagotovili to, da bodo bazelske zahteve spoštovane, tudi stranim rečanov, in kako zagotoviti to, da ne bi filtrirali nekaterih določb, kajti tekom let mislim, da smo dorekli nekatere zahteve in eh, Obamova administracija je te zahteve že prevedla v ameriško zakonodajo. Hvala. Uh, okay, uh, thank you very much for this question. Uh, first Hvala za to vprašanje. Ja, jasno je, da je v sektorju finančnih storitev bodo prav gotovo občutili posledice Brexita. To bo eno izmed področji, ki jih bo Brexit najbolj prizadel. Ko bomo nadaljevali z našim zakonodajnim programom, moramo seveda to imeti v mislih in če bo to potrebno, moramo prilagoditi eh, naš pristop. Res je pa tudi, da ne moremo vsega našega dela na področju finančnih storitev podrediti tej eni sami temi, Brexitu. Cilj svežnja reform bančnega sektorja je to, da izvajamo nacionalne standarde in eh, seveda pričakujemo, da bo tudi naši britanski partnerji spoštovali te mednarodne standarde in da bodo znižali tveganja v našem bančnem sektorju. V tem smislu je pomembno, da nadaljujemo za izpolnjevanjem naše agende. No, ob tem moramo seveda upoštevati tudi spreminjajoči se mednarodni kontekst, tudi napovedi novega ameriškega predsednika v zvezi z regulacijo finančnega sektorja. Napovedal je revizijo uh, akta Frank Dodds. Videli bomo, kakšen bo rezultat te revizije. Eh, no, mi smo mm, v dvostranskih odnosih že spregovorili o tem. Povedali smo, da bomo odločitve o ekvivalentnosti utemeljili na pričakovanjih, da pravila v tretji državi dosegajo enake nadzorne rezultate kot eh, evropska pravila. Če se bo to spremenilo, bomo morali ponovno razmisliti o naših odločitvah o ekvivalentnosti. Tega se moramo vsi zavedati. V vsakem primeru pa želimo nadaljevati s tem regulativnim dialogom z ZDA. Nedavno smo posodobili tudi naš eh, skupni regulativni forum in v kontekstu tega foruma in pa v kontekstu drugih dvostranskih pogovorov bomo skušali zagotoviti, da bodo ZDA še naprej spoštovale mednarodne standarde in pa mednarodno regulativno strukturo. Hvala lepa. Ashley Fox, MNUKR. E Hvala. Lepo pozdravljeni, gospod komisar vzdržal se bom govorjenja o brexitu, verjetno vas bo to razveselilo. Uh, namesto tega bi vas pa vprašal o dosjejih za kapitalske zahteve 4 in 2, rekli ste, 5 eh, in pa 2. Rekli ste, da je cilj eh, spoštovati mednarodne standarde in pa znižati tveganja v bančnem sektorju. Uh, Zanima me, zakaj se je komisija odločila, da se bo oddaljila od predlogov eh, bazelske skupine, predvsem eh, pri odločitvi, da bo državne obveznice izuzela iz eh, premoženje z visoko likvidnostjo in da jim bo dala nično stopnjo. Eh, baselska skupina je eh, predvidela pet eh, odstotno stopnjo tveganja za te obveznice. Nobena državna obveznica nima nično stopnjo tveganja. Zato me zanima, zakaj mislite, da je ta nična stopnja tukaj primerna? Predvsem me zanima, ali bankam pravite, da je uh, eh, lasništvo grškega dolga prav tako podvrženo nični stopnji in če to res, kakšna jamstva dobivate strani ECB-ja, da bo natisnili dovolj denarja, uh, eh, zato da boste lahko izpolnili, zato bo, da bo lahko izpolnili svoje obveznosti, če bo prišlo do uh, bankrota Grčije. Ali lahko poveste, zakaj ste prišli do takšne odločitve? Mm. Uh, well, indeed, on the question of uh, sovereign uh, risk. V zvezi z uh, določanjem tvekan za državne obveznice. Uh, the EU. V Evropski uniji poteka razprava o tem, kako določiti tveganja za državne obveznice. In jasno je, da če bi začeli pri nični stopni tveganja, bi seveda bilo smiselno to kar najhitreje uvesti. Ampak zavedeti se moramo, v kakšnih okoliščinah tukaj delamo. Številne države članice so namreč soočene z problemom visokega javnega dolga. In zato pač moramo sprejemati določene hitre odločitve, ne da bi ob tem lahko jasno ocenili, kakšen vpliv bodo naše odločitve imele na finančno stabilnost teh držav. Uh, uh, uh, kakšen vpliv ima to na bančni sektor in tako naprej. Skratka, Eh, pri teh odločitvah moramo vedno imeti pred očmi vprašanje finančne stabilnosti naših držav članic. Kakor veste, v Evropskem odboru za sistemska tveganja eh, trenutno pripravlja odločitve o vrednostnih papirjih, kritih z državnim premoženjem. Eh, dobro, to lahko ima različna imena v različnih kontekstih, ampak za to gre. Kar se tiče vrednostnih papirjev, ki so kriti za državnim premoženjem, je njihov namen ta, da bi imeli pri listninjenju a, ti papiri prednostno obravnavo, da bi imeli tudi nove nosilce za naložbe, tudi za mednarodne vlagatelje. Naložb in da bi skušali uh, zlomiti ta krok uh, eh, bančnega eh, tveganja za bančno premoženje. Če želimo, da bi napredoval ta predlog za vrednostne papirje, ki mm, pokrito z državnim premoženjem, ja, to potem omogoča tudi različno ponderiranje tveganj. Če lahko predpis, predpostavimo, da bi lahko državni, državno premoženje pri tem imelo nično stopnjo tveganja. Seveda pa moramo pri tem vedno paziti na finančno stabilnost in ne sprejemati, sprejemati preuranjenih sklepov. Hvala. Sedaj pa Silvi Gijom imenu Alde. Dobrodošli, gospod komisar gospod podpredsednik, pravzaprav. Hvala, da ste poslali dokument. Mislim, da je to zelo dragoceno za nas vse. Še enkrat začnem, je v redu. Torej, zelo lepo je, da ste včeraj poslali ta dokument, kajti veliko preberemo v tisku pri Brexitu ali pa nasplošno, naprimer, ker je gospod Trump dejal, da bo spremenil nekatere zahteve in tako dalje. Veliko se govori o ekvivalentnosti, ampak eh, mislim, da marsika tudi manjka. Eh, zdaj ste omenili, ampak gledajte, nedavno je bila organizirana delavnica in Mer, Bernardino in pa drugi so omenili, da lahko pride do razdrobljenosti pri pristopu nacionalnih nadzornikov in regulatorjev, torej da oni drugače tolmačijo nekatera pravila pri vsem tem. Zato me zanima, kako komisija um, želi revidirati EZO ali pa spremeniti stvari preko drugih instrumentov. Torej, v redu imamo neke dodatke, ti morajo odigrati svojo vlogo, prav tako pa potrebujemo tudi pristop, ki bo prišel do nekega usklajenega eh, načina nadzora. Kajti, če ne, bomo imeli ekvivalence na evropski ravni, to se bo nasplošno opredelilo, ampak potem v praksi pa bomo v bistvu uvajali različne pristope, vrzeli um, po sistemu. Kako se boste borili proti tej razdrobljenosti? To velja za ekvivalentnost, pa tudi sicer nasplošno je to lahko problem. Um, torej, um, vse to me zanima, kar ste omenili v včerajšnjem odličnem dokumentu. Hvala. Uh, okay. uh, thank you for... Hvala za vaše vprašanje. Torej, kaj se tiče našega dokumenta o ekvivalentnosti. Tukaj pravzaprav uh, opisujemo trenutno prakso, Hkrati pa skušamo zagotoviti skladnost z kriteriji ekvivalentnosti, ki so določeni v evropski zakonodaji in ki upoštevajo tako komisijo, kakor um, nadzorne organe. Ja, ko gre za nadzorne organe, moramo razmisliti o tem, kako bi lahko uh, še okrepili njihovo vlogo. Um, regulativna skladnost je eden izmed elementov, ki nas skrbi, ko pripravljamo revizijo o ESA. To delo torej poteka, sveda to povezano z različnimi vprašanji, recimo financiranjem nadzornih organov, upravljanjem nadzornih organov, kako bi lahko poskrbeli za bolj učinkovito sprejmanje odločitev na ravni nadzornih organov in gre za vprašanje, kako lahko zagotovimo regulativno konvergenco v praksi različnih nacionalnih nadzornikov. Torej, kakor sem že rekel, to delo poteka načrtujemo tudi javno posvetovanje, ki bo pospremilo to revizijo nadzornih organov in takrat bomo razpravljali o tem, kakšne nadaljne ukrepe eh, predvidevamo tukaj na področju ekvivalence. Želite še kaj dodati? Še eno minuto imate. Ne, svoj čas podarjam drugim. Dobro, potem pa dobi besedo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 CSBC. Rekli ste, da je Grčija na pozitivni poti, ko gre za finančno stabilnost, da smo na dobri poti za leto 2017 in da si prizadevamo za izpolnitev ciljev uh, za leto 2018, da bi torej imeli 3,5 odstotni presežek. Jaz pozdravljam te vaše besede, pa tudi to, kar ste povedali na plenarnem zasedanju o Grčiji. Sprašujem pa vas naslednje. Eh, številni menijo, da bi bilo skupnem interesu upnikov in pa Grčije, da bi kar najhitreje končali eh, drugi pregled, zato da bi lahko zagotovili boljše izglede za grško gospodarstvo. Ali menite, da bi bilo možno kar najhitreje zaključiti ta drugi pregled? zato da bomo končno dobili rezultate vsaj do 20. marca, ima drugo vprašanje. Mednarodni denarni sklad želi, da bi, eh, komisija želi, da bi Mednarodni denarni sklad sodeloval tudi v tretjem reševalnem svežnju. Ampak eh, MDS je zahteval, da bi Eh, zastavili bolj realne cilje glede presežkov po letu 2020 in da bi tudi prestrukturirali dolg. Nemški finančni minister pa ustraja pri cilju presežka 3,5 odstotka. Gospod Moskovič spet je pa rekel, da želi uravnotežen, svežen in kompromis med temi različnimi institucijami. Kako torej vi menite, da bi lahko premostili te razlike med upniki in pa mednarodnim denarnim skladom? Preden dajem besedo komisiji, naj vas spomnim na to, da se moramo držati uh, portfelja gospoda komisarja. Ja, eh, res je, to pokriva bolj drugi del mojega portfelja o evru in pa o socialnem dialogu. To ni toliko povezano z finančnimi storitvami. Ampak dobro. Kar se tiče trenutnega dela v zvezi z eh, grškim programom. Eh, strinjamo se z vami, v skupnem interesu vseh je, da se drugi pregled zaključi kar najhitreje. um, parametre, ki jih je za to ki jih je treba izpolniti, je, je določila že evroskupina. Delegacija komisije je tudi obiskala uh, oziroma se vrnila v Atene in danes so začeli z delom za dosego dogovora. Naš, uh, naša ocena je, da je Grčija dosegla še boljše cilje glede presežka za lansko leto. Uh, Danes bodo verjetno, eh, oziroma torej to bodo verjetno dosegli presežek 1,7 odstotka presežka in blizu so cilju 3,5 odstotka presežka, primarnega presežka za naslednje leto. Sedaj torej potrebujemo dodaten zagon z vseh strani, iz eh, evroskupine, iz institucij, iz eh, grških Eh, strani grške vlade same, treba je rešiti odprta vprašanja in doseči dogovor o drugem pregledu. Upamo, da se bo to zgodilo še pred naslednjim eh, srečanjem Evroskupine. Kar se tiče mednarodnega denarna, denarnega sklada, kot komisija tukaj delujemo znotraj uh, okvira pogodb. Uh, te določajo, da moramo takšno delo opraviti v sodelovanju z ECB in kjer je to možno tudi z MDS. Kar se tiče naših nestrinjanj glede primarnega presežka za Grčijo, eh, pa eh, te izhajajo predvsem iz bolj pesimističnih napovedi MDS-a glede rasti grškega gospodarstva in pa ukrepov, ki so bili v Grči sprejeti. Zato MDS eh, zahtevajo dodatne ukrepe, predvidevajo, da bodo v Grči dosegli nižjo stopnjo eh, primarnega presežka in to bo potem seveda vplivalo tudi na njihov javni dolg. Eh, ta razhajanja je torej treba nek koliko premostiti ta cilj primarnega presežka je torej ena izmed spornih točk v naših razpravah. Ampak glede na trenutno stanje, mislim, da nam bo uspelo odpraviti te razlike in da bomo lahko dosegli dogovor v zvezi s tem. Hvala, se lepa zeleni gospod Gigalt. Hvala. Najprej se zahvaljujem komisarju, da je izpolnil svoje obljube v zvezi z eh, trajnostnimi zdravimi financami. Vi ste začeli z delom na tem področju in sedaj čakamo na predloge nove skupine strokovnjakov. Želim bi se navezati na to, kar ste povedali o Grčiji. Opazil sem, da se razprave o stanju reform vsega, pogosto sredotočajo na mm, omejene podatke. Večkrat se citira to, da je samo 35 dogovorjenih ukrepov dejansko v Grčiji izvajanih. Zanima me, kako bi se vi odzvali na te trditve, ki se mi zdijo v protislovju z vašo lastno oceno. In pa drugič, Moram reči, da sem razočaran, da ste v zvezi z predlogi eh, sprememb za Evropski odbor za sistemska tveganja predvidevali omejitve njihovih pristojnosti. In pa še zanima me, eh, kako boste pospremili poročilo eh, Gulard in pa kako boste upoštevali priporočila, ki smo jih tam podali. Še vedno nimamo dostopa do potrebnih dokumentov, niti ne do dokumentov komisije, ki so uporabljeni na mednarodnih forumih. In kot ste povedali, bodo mednarodni forumi postali vedno bolj pomembni. Zato mora biti komisija odgovorna, ko deluje znotraj teh forumov in mora tudi parlament dodati dostop do informacij in pa do dokumentov. Okay, uh, quite a few uh, questions uh, raised. Uh... Eh, ja, kar nekaj vprašanj ste zastavili. Skušal bom kar najhitreje odgovoriti. Najprej, vzdržne finance. Ja, eh, skupina strokovnjakov na visoki ravni je bila vzpostavljena, pričakujemo njihov umestni pregled nekje sredi leta in pa končni pregled do konca, nekje do izteka letošnjega leta. Cilj je, da ta skupina oceni, kakšni ukrepi so potrebni za to, da bi več zasebnega kapitala kanalizirali v doseganje cilja vzdržnih financ. Tukaj povdarjamo predvsem zeleno financiranje oziroma je to povdarjala ta skupina na visoki ravni. Še nekaj besed v zvezi z grškim programom. No, to, o čemer sem jaz govoril, so makroekonomski pojavi. Gospodarska rast je sedaj višja, kot je bilo to napovedano. Lani smo imeli na mesto nič cela tri odstotka recesije, nič cela tri odstotno rast, sedaj pričakujemo 2,7 odstotno rast. Eh, glede fiskalnih eh, ciljev pa moramo do pa moramo še počakati na končne podatke strani Eurostata, ki jih bomo dobili aprila, ampak tukaj ne pričakujemo nobenih večjih presenečenj. No, kar se tiče izvajanja ukrepov, je pa res, da je to Ahilova peta grškega programa. Mi tesno sodelujemo za grške evropskimi oblastmi skušamo zagotoviti, da so ukrepi dejansko izvajani, ne samo sprejeti. Grči nudimo tudi veliko tehnične pomoči, imamo službo za podporo strukturnim reformam, veliko smo napotili nacionalnih strokovnjakov v Grčijo, potem tudi nekaj strokovnjakov iz mednarodnih organizacij. Na ta način skušamo zagotoviti, da je zakonodaja tudi učinkovito izvajanja. Kar se tiče BRD-ja in eh, njihovih diskrecijskih pravic, ko gre za mm, mehanizem reševanja bank, tudi ko gre za določanje MREL-a in pa eh, primernih inštrumentov. No, Pri tem organu smo predlagali nekaj več preglednosti. Uh, uh, uh, Ko določajo EMREL za vsako posamično banko, lahko ti odločajo o višjih ali pa nižjih stopnih EMREL. Uh, these uh, uh, decisions uh Ampak te odločitve morajo biti sposobni pojasniti uh, udeležencem na trgu, morajo ponuditi nekaj smernic uh, oziroma informacij o tem, kako sprejemajo odločitve. In pa še nekaj o poročilu Gulard. Ja, lahko vam zagotovim, da bo Evropska komisija to spremljala in da bomo dejali na razpolago vse potrebne informacije Evropskemu parlamentu. Hvala lepa. ENF ni nihče zaprosil za besedo, tako da bi besedo gospa von Štor iz EFDD. Hvala. Gospod komisar, od eh, tega, ko se je začela kriza, Eh, smo videli ekspanzivno monetarno politiko, videli smo zlom nepremičninskega trga, najprej v ZDA, potem še v Evropi, ko eh, je torej ta nepremičninski mehurček počil, je to. Uh, so se centralne banke na to odzvale z več likvidnosti, to je odgovor na vse krize, ne nazadnje tudi na zlom Lehman leta 2008. No, uh, K temu pa smo dodali še nekaj in sicer uh, hud porast cen, ko gre za surovine in pa um, živila. Številne raziskave vzpostavljajo jasno povezavo med likvidnostjo in pa uh, špekulacijami z cenami surovin. Imamo uh, Eh, študijo uh, Harvija Franklina, ki jasno kaže na to, da nizke obresti spodbujajo eh, ceno goriv, nafte in pa tudi cene živil, recimo uh, žit. Od začetka krize 2008-2011 je cena pšenice zrasla za 400 odstotkov. Decembra 2010 so bile še vedno 300 odstotkov više kot leta 2011. Ehm, no, in eh, to je privedlo do upora tistih držav, ki so imele najviše izvoze pšenice, prišlo je do upora, ko so Eh, cene živil eh, poskočile v nebo. No, eh, se pravi, s tem želim povedati, da je arabska pomlad bila tudi ustaja zaradi teh ganihanja cen na življenskem trgu. Zato vas sprašujem, ali vi vidite kakšno povezavo med ekspanzivno monetarno politiko, širjanja likvidnosti, nizkih obresti zaradi špekulacij z surovinami in živili, ki potem spet vodijo do nemirov, zlasti v revnih državah. Uh. Ok. Hvala. Začel bom z opozorilom, da moramo v komisiji spoštovati neodvisnost ECB, zato ne moramo govoriti o odločitvah o monetarni politiki ECB. Dobro, zdaj pa še nekaj splošnih pomislekov. Kar zadeva mandat ECB, mandat ECB narediti, je stabilnost cene. To pomeni, da mora biti inflacija blizu, ampak manj kot 2 odstotka. Zadnjih nekaj let je inflacija konsistentno pod to ravnjo in zato je ECB sprejela akomodativno monetarno politiko, vključno z kvantitativnim sproščanjem in monetarno politiko. Vidimo pa, da se inflacija zdaj povira. Zadnji podatki o inflaciji kažejo, da je inflacija 1,8 odstotna. To je že blizu ciljnim ravnem ECB. Zato ne moramo pričakovati, da bi inflacija ta ekspanzivna monetarna politika trajala za večno. Dejansko lahko rečemo, da je z ECB z monetarno politiko dejansko kupovala čas za države članice, ampak zelo pomembno je, da so države članice ta čas pametno izkoristile in da so v tem času izvedle strukturne reforme, s katerimi so okrepile svoje gospodarstva bi se to umestili tudi v globalni kontekst. Banka Fed v ZDA prav tako izvaja kvantitativno sproščanje, ampak glede na to, da se zdaj gospodarske okoliščine spreminjajo, so se odločili, da bodo kvantitativno sproščanje opustili in da bodo počasi dvignili obrestne mere. Mislim, da lahko kmalo pričakujemo podobno tudi v EU, kajti jasno je, da ne smemo pregrevati gospodarstev z enostavno monetarno politiko, ko to ni upravičeno. To je povezano z nizkimi stopnjami obrestnih mer, ki smo jim priča do sedaj. Hvala, zdaj pa ELS Ester Delange. Hvala. Hvala, gospod predsednik, gospod podpredsednik. Hvala, da ste tukaj. Dve vprašanji, bančni svežen, ampak še splošno vprašanje glede presoje vpliva in analitičnim delom. Ko smo delali o EDIS, smo ugotovili, da je komisija upravila analitično delo in potem se je dosje premaknil naprej. Videli smo veliko premikov v ZDA, pa tudi Brexit, to bi lahko vplivalo na stabilnost, pa tudi na konkurenčnost našega finančnega sektorja. V zvezi s tem dosjejem, če bo seveda pogajalska ekipa to želela, ali boste uvedli dodatne presoje vpliva in izvedli analitično delo, v zvezi s temi dosjeji, zato da bi dosegli napredek. Prvo vprašanje. Drugo vprašanje je povezano z splošno stabilnostjo evra in evroobmočja. V številnih državah članicah je čas voljene kampanje. V časniku, kot je The Daily Telegraph, lahko preberemo, da naj bi nizozemska razmislila o članstvu v evroobmočju. Povem vam lahko, da to ne drži seveda pa obstaja skrajna desničarska stranka, ki bi želela izstopiti iz evroobmočja na nizozemskem, to velja tudi za Francijo. Ampak nizozemski parlament skrbi nekaj drugega, namreč veliko pravil v zvezi z evroobmočjo se ne spoštuje in to že od samega začetka. Vprašanje je, kako bomo torej spet poskrbeli za zaupanje v tej konstrukciji, ki jo pač vsi želimo ohraniti. Zanima me, kako vi vidite napredek tukaj, ali potrebujemo kontne preskoke na ravni ministrov, ali pa bomo dejansko morali opraviti trdo delo in si zaupanje zaslužiti tako, mm, da opravimo delo na teh dosjejih, o katerih danes govorimo. Hvala. Hvala. Najprej, kar zadeva bančni svežen in presvoja učinka, v kontekstu bančnega svežnja smo podali predloge, ki so že bili ocenjeni z vidika vpliva. Delo je bilo seveda dobro opravljeno. Če se bodo pojavile potrebe, bomo pripravljeni zagotoviti še dodatno delo, dodatni material, če je to potrebno za to, da dosežemo napredek v zvezi s temi dosjeji. Zdaj pa še vprašanje, kako bi dosegli napredek v smislu evroobmočja. Mislim, da potrebujemo oboje. Konstrukcijo moramo poglobiti z ukrepi, izvajati moramo pobude, o katerih smo se dogovorili, prav tako pa moramo pogledati, kje bi lahko ukrepili institucionalni okvir evroobmočja. Kakor veste, zdaj pripravljamo nadaljevalne ukrepe v zvezi z poročilom petih predsednikov. Poročilo vključuje niz predlogov v zvezi z prvo fazo poročila petih predsednikov. Predlog Edis je bil eden od teh predlogov. Iz tega niza predlogov je bilo izvedenih že kar nekaj predlogov. Evropski fiskalni organ že deluje, tudi predlogov. Drugi ukrepi so bili že izvedeni, poenostavitev izvajanja pravil pakta za rast in stabilnost je bila izvedena. V Ekofinu so že dosegli dogovor o tem, kako bi okrepili socialno razsežnost, kako bi eh, uvedli druge ukrepe. Vse to se torej že dogaja. Zdaj pa druga faza poročila petih predsednikov. Tukaj gledamo nekatere institucionalne elemente, naprimer oblikovanje fiskalnega stabilizatorja na ravni evroomočja, okrepili ali podpirali bi lahko naložbe v državah, ki jih prizadanejo asimetrični gospodarski šoki. Prav tako imamo možnost za evropsko jamstvo za vloge. Govorimo lahko tudi o elementih krepitve procesa konvergence v evromočju, prav tako pa bi lahko pripravili merila za konvergenco. Dejstvo je, da se je proces konvergence v evromočju končal in zaradi tega je prišlo tudi do veliko napetosti, katerim smo priča danes. Hvala. Hvala. Pedro Silva Pereira za socialista, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod podpredsednik, gospod Dombrovskis. Problem kreditov je naslednji. Nekateri krediti so neproduktivni in to je problem. In ta problem je bil že pred dolgo časa opredeljen kot težek problem, kajti zaradi tega se v težavah lahko znajde industrija in to vpliva tudi na gospodarstvo v celoti in to seveda potem spet vpliva na finančno stabilnost in na stabilnost evromoča v celoti. to razpravo imamo že dolgo in Evropska komisija je vedno opozarjala v okviru specifičnih priporočil za posamezne države na posamezne težave, ampak nekaj mora biti jasno. Evropska komisija razmišlja o možnosti izbire in da pripravlja ustrezna merila za posamezne države. In zdaj naj bi Evropski bančni organ podal predlog v zvezi s tem. Ampak nujno je, da čim prej ukrepamo in mislim, da je potrebna evropska rešitev. EBA predlaga nekaj konkretnega in sicer oblikovanje upravljanja s premoženjem na evropski ravni. Zanima me, ali bi takšno evropsko rešitev podprli, kajti to bi bil znak za to, da bi lahko uspeli. Zanima me, ali ste torej za ali proti tej rešitvi. Po eni strani bi lahko imeli evropsko rešitev, po drugi strani pa bi lahko imeli koordinirani program na evropski ravni, ki bi se izvajal na nacionalni ravni. In drugič, še nekaj me zanima. Zanima me, ali je komisija, kakor ECB, meni, da dejstvo, da obstajajo nacionalne rešitve, onemogoča nacionalni mehanizem, zato ker ne bi šlo tukaj za državno pomoč. Zanima me torej, kaj meni komisija v zvezi s tem. Hvala. Thank you. slaba posojila. Slaba posojila so resno vprašanje, s katerim se soočamo v več državah, vključno s Portugalsko. Prejšnji teden sem bil na Portugalskem, imel sem poglobljene razprave na to temo z vlado, govoril sem tudi z centralno banko in mislim, da moramo delati na nacionalni in na evropski ravni, zato da se spopadamo s tem vprašanjem. Na nacionalni ravni je tako, da gre za vprašanje učinkovitosti naših okvirjev za nesolventnost, gre za vprašanje učinkovitosti sodišč. Vprašanje je, kako hitro in kako učinkovito lahko rešimo slaba posojila. To je zelo pomembno za države članice v kontekstu evropskega semestra in to je ta vaja izpostavljanja meril, ki smo si jo zadali in to ste omenili tudi vi. Zdaj pa še sekundarni trg za slaba posojila. Tukaj lahko omenim pobudo, kot je naprimer harmoniziranje zahtev glede licenc za podjetja, ki se ukvarjajo s slabimi posojili po Evropi. Preučujemo tudi, kako bi te odločitve lahko sprejeli v konkretnem trenutnem zakonodajnem okviru in tudi v okviru trenutnih pravil glede državne pomoči. Vidimo, da so rešitve mogoče, še več dela bo potrebnega, omenim pa lahko neke pobud, ki so bile sprejete v Italiji. Gre za listinjenje slabih posojil pod pogoji trga, država jamči za ta posojila, oblikovanje je bil zasebni sklad, ki torej ne pade pod pravila državne pomoči, ampak Jasno je, da moramo zdaj te različne elemente, ki jih imamo, umestiti v koordinirano evropsko strategijo. In o tem bomo govorili aprila. Ekofin bo imel razpravo na to temo in mislim, da bomo na osnovi tega dobili neko usmeritev za naprej v zvezi s slabimi posojili. Hvala. Hvala. Z predsednico EBA smo govorili tudi o tem. Tudi ona je imela nekaj predlogov o tem, kako bi lahko rešili to pomembno vprašanje. Ludek Niedermayer. Thank you very much and welcome commissioner and also welcome Mr. Chairman. Hvala predsednik, hvala komisar. Imam splošno vprašanje. Že Dolgo si prizadevamo za bolj močno globalno gospodarstvo, spodbujamo pošteno trgovino, pretoke kapitala in tako naprej, kajti menimo, da je sodelovanje boljše za vse. Zdaj pa se mi zdi, da veliko držav meni, da bi bilo bolje ubrati drugo pot, torej manj proste trgovine, manj kapitalskih tokov, manj spoštovanja pravil, ki velja za vse in tako naprej. E ZDA je eden od teh primerov. Žal pa tudi Združeno kraljestvo želi zapustiti skupni trg. Namesto enega pravila za 28 terico želijo imeti svoje pravila. Torej, moje vprašanje je naslednje. Kakšen bi lahko bil učinek teh različnih globalnih scenarijev? Naprimer, odprava sporazuma nafta, oblikovanja posebnega režima v ZDA ali poskus blokiranja trgovine med Kitajsko in ZDA. Kako bi to lahko vplivalo na finančne trge in na finančno stabilnost, pa tudi na gospodarsko rast? Drugo vprašanje je naslednje. Kakšna bo naša strategija v zvezi s temi spremenjenimi okoliščinami, še posebej na področju financ? Hvala. Hvala. Gre za vprašanje vpliva različnih okoliščin na globalni ravni. Vidimo nekaj signalov, ki so zaskrbljujoči, kar zadeva mednarodno trgovino in mednarodne trgovinske sporazume. Z vidika EU mislim, da moramo še naprej biti pripravljeni na sporazume na področju proste trgovine, finalizirati je treba CETO, napredovati pa moramo na področju drugih prostotrgovinskih sporazumov. Ne vem, kako bo stekla zadeva v ZDA. Ne vemo, v katero smer bodo šli. Na tej stopnji je to težko ugotoviti, vendar signali so zaskrbljujoči. Zadeve moramo skrbno spremljati in odzvati se bomo morali, če bo to potrebno. Enako velja za finančne trge, ki ste jih omenili. Tudi pri finančnih trgih potrebujemo enake možnosti za vse, to lahko dosežemo z mednarodnimi standardi in z mednarodno finančno regulativno arhitekturo. Če se bo to spremenilo, bomo morali ponovno oceniti pristop glede ekvivalenc in drugih vidikov. Ampak signal mednarodni skupnosti mora biti, da je EU zavezana mednarodnemu sodelovanju na tem področju, Evropska unija bo še naprej spoštovala mednarodne standarde in še naprej bomo delali v tej smeri. Hvala. Hvala, Jakob von Weizsäcker. Hvala, gospod predsednik, gospod podpredsednik, lepo, da ste tukaj. Obe vprašanje se navezujete na CCP in dosje o reševanju in sanaciji bank. Moje vprašanje se navezuje tudi na Brexit. Zanima me, zakaj komisija ni predstavila kompleksit obsežne strategije v zvezi z bančnim nadzornikom. Silvi Golar vas je že nekoliko pritisnila v tej smeri, ampak vaš odgovor je bil nekoliko nejasen. Zato vam želim dati še eno priložnost, da odgovorite na to. Veliko mest v Evropi si prizadeva za to, da bi dobili posel iz Londona po Brexitu. Zaradi tega bi lahko prišlo tudi do nezdrave konkurence na področju regulative problem je, da čezmejni pomisleki morda niso ustrezno vključeni in to še posebej velja v zvezi z velikimi CCP-ji. Če zadevo zastavim bolj pozitivno, videti je, da obstaja veliko potencijala za to, da oblažimo negativne posledice Brexita, lahko bolje povežemo kapitalske trge in zagotovimo boljše pogoje v EU za vse. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, zadeva vaš eh, razmislek o ekvivalenci s tretjimi državami. Pred kratkim ste to predstavili, ampak moje vprašanje je, ali gremo tukaj dovolj daleč. Če vzamemo CCP kot primer, bi lahko rekli, da je ena opcija robustn režim ekvivalence s tretjimi državami, druga možnost pa so ekstrateritorijalni pristopi, ki jih, na primer, vidimo v primeru CCP-jev iz ZDA. Tretja možnost, ki je zadnja možnost v nekaterih primerjih, pa je repatriacija. Zanima me, ali boste izvedli bolj obsežno oceno na več področjih, vključno s tem področjem, s katerim se zdaj ukvarjam. Torej, katera od teh treh možnosti je najboljši odziv na katerem področju? Hvala. Hvala. Hvala za vprašanje. Enotni nadzornik. Res je, to možnost preučujemo, ampak ne kot kratkoročni ukrep. Sporočilo o unikapitalskih trgov je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 can move. Okay, let's move this direction. <laughs> Sorry for that. Uh, okay, colleagues. Sorry for that. Uh, we are... Se opravičujem. Tehnične težave imamo. Torej, vprašanje nadzora. Želimo. okrepiti konvergenco na področju nadzora, kako smo napovedali v akcijskem načrtu za Unijo kapitalskih trgov. V zvezi s tem bomo prav gotovo podprli tudi prizadevanja ESME in mislim, da bomo dobili nekaj tudi v kontekstu pregleda evropskih nadzornih organov. Zdaj pa vprašanje ekvivalence s tretjimi državami.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 Vprašanje ekvivalence v zvezi z reševanjem in sanacijo CCP. Predlog zadeva predvsem bonitetne zahteve oziroma ne, ne gre za bonitetne zahteve, gre za orodjo za organe, ki se ukvarjajo z sanacijo. cilj za tretje države ni dostop do trga, ampak izvršljivost sklepov o reševanju iz tretjih držav. Zato potrebujemo sodelovanje med eh, organi na tem področju. Sledimo precedencu BRRD, ki ne temelji na ekvivalenci. Seveda pa smo pripravljeni na nadaljne razprave, iščemo pa rešitve, ki bodo prilagojene specifičnim vidikom okvirov reševanja. Hvala. Hvala, Ivana Maletič. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, podpredsednik. Moje vprašanje je povezano z slabimi posojili, ampak vesela sem, da ste na to že odgovorili dejali ste, da bo to ena glavnih tem aprila. Še posebej zaradi situacije na Hrvaškem. Finančni sektor je stabilen, dobičkonosnosti je vedno več, ampak zaradi slabih posojil je dostop do financ za zasebni trg še vedno zelo omejen. In upam, da boste našli rešitev, kako pomagati gospodarstvu. Zato vas želim vprašati nekaj v zvezi z evropskim semestrom. Šest držav je bilo uvrščenih med države z presežnimi makroekonomskimi neravnovesji leta 2016 in enakih šest držav je na seznamu tudi leta 2017. Zanima me, kakšen bo pristop leta 2017. Zanima me, ali pripravljate specifične ukrepe za teh šest držav zato da bi jim pomagali iti v pravo smer. V sporočilu ste opozorili tudi na to, da je treba v pripravo nacionalnih programov reform vključiti vse deležnike, lokalno vlado, nacionalne parlamente, socialne partnerje, podjetnike, torej vse. v številnih primerjih pa lahko vidimo, da to ne drži. Zanima me, kako boste nadzorovali, ali se ta proces spoštuje. Če vidite, da se ne, me zanima, ali nameravate države članice prositi, da ponovijo postopek priprave nacionalnih reformnih programov ali kaj podobnega. Hvala. Hvala makroekonomska neravnovesja in postopek v zvezi s tem ter države z presežnimi neravnovesji. To je tudi Hrvaška. No. Od držav članic trenutno pričakujemo ambiciozne nacionalne programe reform. Države članice morajo povedati, kako bodo rešile svoje presežna neravnovesja. Na osnovi tega bomo pripravili tudi priporočila za posamezne države, države, ki imajo presežne probleme z neravnovesji, bodo dobile bolj podrobna priporočila, prav tako pa bomo uvedli poseben proces spremljanja teh neravnovesij. Če bomo videli, da zadeve ne gredo v pravo smer, če bomo videli, da ni zavezanosti za reforme, vedno obstaja možnost odpiranja korektivnega dela nadzornega sistema. Države članice bodo potem morale pripraviti akcijski načrt za korekcijo. Upamo seveda, da ne bomo šli v to smer in upamo, da bomo dobro sodelovali z državami, ki se spopadajo z presežnimi ali prekomernimi neskladje. In upajmo, da bodo države same rešile ta problem v nacionalnih programih reform. Prav tako smo pripravljeni priskočiti na pomoč s tehnično pomočjo. Mi imamo službo za strukturirano pomoč, če države članice slučajno zaidejo v težave mi jim lahko pomagamo poiskati najboljše politične opcije. V zvezi s tem, hvala. Paul Tang. Paul Tang, hvala. Gospod predsednik, najprej listinjenje. Pogajanja potekajo, parlament je sprejel legitimna stališča in upam, da bo komisija odigrala vlogo posrednika med parlamentom in svetom. Svet mora še vedno odgovoriti na stališča parlamenta v zvezi s tem. In nekaj tehničnega dela smo opravili, to je sicer dobro, ampak glavna vprašanja so še vedno odprta. Upam, da nam bo komisija lahko tukaj pomagala. Kar zadeva nadzor na evropski ravni. V četrtek je bil v Parizu vrh na področju kapitalske unije in takrat ste rekli, da evropski nadzor ni najpomembnejše gonilo na tem področju. Tam ste bili bolj jasni kot tukaj, po mojem mnenju. Ampak morda vas nisem dobro razumel nadzorna konvergenca je nekaj, ampak evropski nadzor je po mojem mnenju ključnega pomena za Evropsko unijo kapitalskih trgov. Dobro, še dve specifični vprašanje. V poročilu o trenutnem stanju parlament poziva komisijo, da predloži kumulativno poročilo o učinku pravil na področju financ posvetiti bi se morali vrzelim, neučinkovitostim in tako naprej. Zanima me, ali komisija pripravlja takšno oceno. Gre za akumulativni učinek pravil na področju finančnih storitev. Drugo bolj specifično vprašanje je naslednje. Prvonž Beres in jaz sva zastavila vprašanje komisiji pred kratkim in komisija je povedala, da je treba upoštevati podnebno tveganje, Vesel sem, da ste to storili, ampak odgovor je nekoliko nejasen v zvezi s tem, kakšen bo naslednji korak. Vi ste rekli poglavljanje z ukrepanjem, sam pa bi rekel, da bi to moralo veljati tudi za stresne teste na področju podnebja. Zanima me, ali bo to del umestnega pregleda Unije kapitalskih trgov. Hvala. Uh, okay. uh... Hvala pravi gospod Tank. Kar nekaj vprašanj. Najprej lesnjenje. Seveda se veselimo konstruktivnega sodelovanja in pa triologov. Ti triologi potekajo in seveda smo pripravljeni sodelovati s parlamentom, tako da bi dosegli dogovor o tem pomembnem dosjeju. Potem svet, malteško predsedstvo, naj bi zaključilo trialoge uh, v svojem polletju. Torej, oni to želijo storiti in tudi svet nasplošno to st želi storiti. In mi kot komisija spodbujemo in parlament in svet, da zaključite to delo čim prej. Potem evropski nadzor in pa unija za kapitalske trge in pa ta vrh, o katerem ste govorili, to je bil javen govor. In to, kar sem danes povedal, mislim, um, je bilo v skladu s tistim z vrha. Potem regulacija finančnih trgov. V bistvu torej Ehm, želimo tukaj zbrati dokaze. Tako vidimo, kako se zakonodaja kopiči, kakšen je kumulativni učinek, predvsem pa želimo tudi sorazmernost pri, pri vsem tem. Namreč ali prihaja do nepotrebnih prekrivanj in podvajanj, ali obstaja še kakšne vrzeli v naši strukturi. To so vedno vprašanja za nas. Kdaj gradimo? prihodnost na podlagi teh odzivov. In kot rečeno, poštemo nekatere odgovore in nekateri smo že dali v naš dokument za bančne reforme. Potem naprej. To tveganje glede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 dve vprašanje. Bi lahko opisali dinamiko dolga v evroobmočju in Evropske unije? Ali javni dolg še vedno raste glede na BDP in katere države imajo še vedno težave zaradi naraščajočega javnega dolga glede na odstotek BDP? In še, kaj pa servisiranje dolga in stroški pri tem? Ali mislite, da bo to narastlo v naslednjih letih, ali pa mislite, da bodo obrestne mere ostale tako zelo nizke? Pa še nekaj, slaba posojila, ta so dosegla 45 odstotkov vseh odprtih posojil v Grči, to je res zelo negativna številka in nismo prav nič ublažili te situacije. Ali sedaj lahko pričakujemo kakšne pozitivne pobude v tej smeri od komisije ali pa drugih institucij, ki sodelujejo v tretjem eh, bailout programu. Hvala. Še enkrat, to je v bistvu zunaj pristojnosti. Tukaj govorimo o finančnih storitvah, torej to je nekaj drugega. Seveda lahko govorite, kar želite, ampak vseeno res prosim, da se držite naših tem. Gospa Pademolus, eh, prej ste izpustili njegovo vprašanje, zato torej to moje vprašanje. Ja, hvala, pravi komisar bom poskušal odgovoriti na to. Najprej je dinamika pritokov. V EU in v Evropmoču, kot celoti, je ta trend na vzdolj, torej javni dolg, v Evropmoču okoli 90 stotkov BDP-a, v EU pa okoli 85 odstotkov glede na BDP. In v obeh primerjih trenutno pada. V nekaterih državah so ti odstotki zelo visoki, kot naprimer na portugalskem in pa v Italiji, ampak tudi v teh državah vidimo, da se ta faktor stabilizira, torej razmerje med dolgom in pa BDP-em. In sedaj mislim, da gremo na vzdolj pri tem trendu torej k manjšemu dolgu, glede na BDP. Ampak, kot ste omenili, trenutno imamo zelo nizke obrestne mere, um, zelo hlapno politiko, tega ne moramo pričakovati za vselej in inflacija že narašča, zato morajo države ostati previdne pri svojih ravnih dolga. In torej ja, dolg se znižuje, ker to omogoča tudi dodatne varvalke za trg, tako da lahko trg financira um, to po razumno nizkih obrestnih merah v prihodnosti. Potem slaba posojila v Grči. Ja, to je del našega programa in pa razprav. In sedaj moramo odpreti ta trg za slaba posojila v Grčiji, ker je ta trg zelo omejen. Ni veliko poti za to, kako razrešiti to vprašanje slabih posojil. Prav tako je treba povišati stopne izterjave dolga in ja, sveda, ja, se pokvarjamo o tem. Thank you, Onas Fernandez. Onas Fernandez. Muchas gracias. Hvala. Gospod komisar, lepo pozdravljeni. Ja, res je zapleteno zastaviti vprašanje na koncu seje. Jaz sem imel za vas tri vprašanja in pravzaprav ste že odgovorili na dve izmed mojih vprašanj, tako da bom še bolj kratek. Želel bi vas poprašiti po Edisu. Eh, torej gre za zavarovanje oziroma jamčene vloge. O tem sedaj razpravlja svet. Svet ovira ta pogajanja, v parlamentu pa smo že začeli z razpravami o predlogu komisije. Veliko pa je predlogov sprememb, ki nekako pomenijo razvodenitev izvornega predloga komisije. Kako lahko uh, eh, prejdemo na sistem jamstev za vloge, ne da bi pre, pri tem prešli na sistem vzajemnosti tveganj? Uh, morda bi tako lahko rešili negativne bančne izkaze in pa uh, izboljšali stanje javnega dolga, kajti uh, Kriza je sicer manjša, kot je bila leta 2008, ampak nismo še um, išli iz vseh problemov in če tega področja ne bomo uredili ustrezno, bo to pomenilo nadaljno finančno nestabilnost. Uh, Ta predlog je trenutno pri obeh so zakonodajalcih in spodbujemo svet in parlament. Torej, da nadaljujete s tem delom pri Evropskem mehanizmu za zavarovanje vlog. Torej, najprej svet. Tehnične razprave potekajo in upam, da bomo dosegli napredek pri Edisu. Potem ta model pozavarovanja. V svoji analizi smo pročili elemente za in proti pri različnih modelih. Torej imamo tudi argumente za pozavarovanje in zato smo v svojem predlogu predlagali, da se s tem začne. Ampak smo pa videli tudi to, da je polno zavarovanje bolj učinkovito kot pa druge možnosti. Zato smo v drugi fazi predlagali, da se začne da gremo na sozavarovanje in potem celotno zavarovanje. Seveda lahko s parlamentom govorimo o tem, kakšna je najboljša pot naprej, ampak kot rečeno, takšna je bila naša analiza komisije, eh, glede na naš začetni predlog. In kot rečeno, tukaj ne bi imeli tri faze. um, tretja faza je um, večja stopna mutualizacije, torej združevanje. Um, hvala lepa, Morisen. Hvala lepa, hvala gospod eh, podpredsednik, da bo došli. Imam dve vprašanja. Pred dvima tednoma je parlament sprejel poročilo, ki govori tudi o spostavitvi fiskalne zmogljivosti za evrobmoče. Torej, če bomo imeli večjo vlogo teh mehanizma za evroobmoče, um, ali je to res ali ne in če ja, če bo to bolj relevantno za EMU, potem me zanima, iz kje boste dobili sredstva za to večjo fiskalno zmogljivost. In še, uh, ali bo to povečalo davčno breme za, za evropske davkoplačevalce. In potem naslednje vprašanje. S komisarjem Moskovisijem sta prejšnji teden v okviru zimskega um, napovedovanja Romuniji poslala predlog glede povečevanja javnega primaklaja v naši državi. Dejali ste, da so srednjeročni cilji um, in pa trenutna situacija precej raznolika. Mislim, da je prav, da ste poslali to pismo, ampak kaj se daj pričakujete od vlade, da bi vlada dejansko spoštovala te predpise glede primaklaja? To velja za to leto in pa za naslednje leto, um, torej vi in pa gospod komisar Moskovici sta omenila ti dve leti. Hvala lepa. Ja, tudi to ni v pristojnosti komisarja, oziroma za današnjo temo, ampak vseeno, vseeno bom odgovoril. To se nanaša na drug del mojega portfelja, ne sicer na današnjo razpravo, ampak vseeno. Najprej fiskalna zmogljivost v evromočju. Težava je v tem, da je prišlo do zmede pri terminologiji. Eh, proračun, fiskalna zmogljivost, eh, funkcija za fiskalno stabilnost in tako dalje. Torej imamo različne izraze in pa različno vsebino, ki se uporablja na različne načine. Zato bom ostal pri terminologiji iz poročila petih predsednikov. Tam je govora o fiskalni stabilizaciji evroobmočja in pa funkciji pri tem iz poročila. Govoril sem o dveh potencijalnih modelih. Torej kot prvo, da se zaščiti naložbe v državah, ki se soočajo z asimetričnimi šoki in pa kot drugo, evropska schema za nadomestilo pri brezposobnosti. Parametri za stabilizacijo so tudi zapisani v poročilu petih predsednikov, zato mislim, da to ne sme voditi v stale prenose med državami, niti ne sme to zmanjšati spodbud za odgovorno politiko ti instrumenti se lahko zasnujejo na takšen način, da ne bodo povečevali fiskalnega bremena. Potem naprej naše pismo, torej gospod eh, komisar Moskovisi in pa sam sveto poslala romunski vladi in to se nanaša na dejstvo, da proračunski primaklaj Romunije v zadnjih letih eh, se je povečeval in glede na naše zimske napovedi naj bi to preseklo 3 odstotke BDP-ja, 3,6 odstotka naj bi bila ta številka glede na BDP za to leto, kar pomeni, da je država na poti do presežnega primanklaja in pa postopka pri tem presežnem primanklaju. Sem se že pogovarjal z romunsko vlado, z finančnim ministrom s tem v zvezi in njihove napovedi vlade so bolj optimistične. Oni napovedujejo 2,9 odstotni proračunski primakljaj. Ampak vseeno, ta država obstaja. Prav tako lahko pride do večjega odklona eh, na srednji rok. Zato me zanima, torej, ja, kakšne odzive pričakujemo, kot ste dejali. Seveda želimo obrniti ta trend, tako da bi znižali ta primankljaj. Predvsem ta primankljaj ne sme preseči 3 odstotkov glede na BDP. In potem je treba s časoma tudi znižati ta primankljaj, eh, torej čim bolj navzdol. Hvala. Thank you. Uh, we have two minutes. Hvala, še dve minuti. Še gadgeti aj. Gospod Foc. Jočo, gospod Wolf, prosim. Hvala, gospod predsednik, hvala, komisar. ECB torej s svojim politikami zahteva trajno gospodarsko rast um, in pa ustrezne politike za uh, večjo stabilnost. To razumem, ampak trgi bodo uh, kasnovali fiskalne nestabilnosti in ravnotežja. To lahko vodi v nelikvidnost in pa v nesolventnost in pa um, v pritiske na vzdolj. Torej, trenutno imamo globalne inflacijske pritiske ti so vedno večji. In tukaj potem vidimo tudi vpliv trgovinske in pa davčne politike iz ZDA, ter pa tudi težave zaradi brexita in pa pogajanj. Glede na vse to me zanima, ali je ECB ponovno uvedla drug način modeliranja, torej da bi sedaj uh, povišali ECB obrestno mero za 25 odstotnih točk, kako bi to vplivalo na uh, njihovo schemo in kako bi to vplivalo na premije za države članice in ali se bo povečal tudi razmak um, med um, posamečnimi državami pa nemško temeljno obrestno mero. Hvala. Najprej ponovno ista vrvalka kot prej. Mislim, da kot komisija moramo spoštovati severnost ECB in zato ne moramo prejudicirati njihovih odločitev. Ampak lahko pa povem nekaj splošnih komentarjev. Kot prvo, Ja, inflacijski pritisk se krepi, to je res. Zadnji podatki kažejo, da je inflacija 1,8 odstotka in ECB ima mandat stabilnosti cen. To pomeni inflacija eh, blizu, ampak ne več kot 2 odstotka. Torej je jasno, da ne moramo pričakovati te zelo ohlapne politike tudi prihodnosti, torej zelo nizke obrestne mere. QE. Uh, eh, tega ne moramo pričakovati v prihodnosti. Že sedaj je ECB kupila veliko sredstev na trgu preko kvantitativnega popuščanja in zato se mora država pripraviti na to prihodnost. Kajti ta ohlabna politika se mora enkrat končati. In ja, vprašali ste torej, po eh, teh premijah tveganja pri obveznicah. Ja, to moramo vedno upoštevati, sploh v državah, kjer je dolg zelo visok. Zato smo v Evropskem semestru dejali, da moramo znižati ta dolg, tako da bo to tudi pomirilo trge, da ja, dolg je visok, ampak se znižuje. Vlade so zavezane zniževanju in to potem omogoča tudi dostop do financiranja. Uh, Eh, po nekih normalnih obrestnih merah za države. Sedaj sicer ne morem odgovoriti na vprašanje, kde modulov in modelov ECB-ja, to morate vprašati njih, torej predstavnike ECB. Hvala. No, mislim, da je bila to zelo koristna in zanimiva razprava. Hvala lepa za to, da ste prišli. Hvala za uvodne besede in pa za odgovore gospod komisar, in seveda bomo mi nadaljevali z eh, tesnim sodelovanjem naslednji dialog z podpredsednikom, ki je pristojen za finančne storitve, stabilnost in pa kapitalske trge. Eh, bo junija, 20. junija bo naslednji dialog. Hvala lepa, hvala lepa. Okay. Okay.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 point 10 of our agenda, hybrid mismatches with third countries. Uh, that is this. Uh, torej, Direktiva za boj proti izogibanju davkom. To je zelo ključen del našega dela pri BEPS-u in pa pri izogibanju davkom gospodin Ljudviksen je poročevalec in bomo govorili o našem predlogu poročila. V svetu se pogovarjajo o tem kompromisu. Oziroma, ja, prejšnji teden so to dorekli, so se dogovorili. Torej, je prišlo do neskladja pri njihovi in pa naši časovnici. Očitno. Torej so hitrejši, to obžalujemo, ampak vendarle mislim, da smo dosili napredek. Torej je to pomembna tema. Kot rečeno, imamo različne občutke pri teh zadevah, pri nekaterih elementih. je bil svet morda bolj ambiciozen, kot pa je bil na začetku predlog komisije. Potem nekje druge, morda ne, skratka, to je kompleksno vprašanje. Ampak sedaj bomo o tem govorili, na vrsti je naš poročevalec, gospod Ludvigson. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Najprej naj pozdravim predlog komisije na področju hibridnih neskladi s tretjimi državami, kajti to znižuje možnost davčne utaje in pa davčne goljofije sprozum v svetu z prejšnjega tedna omogoči to, da bomo še bolj zapolnili vrzeli med različnimi davčnimi sistemi v državah EU in pa tudi pri tretjih državah. Izvajanje novih pravil eh, bo sedaj preloženo za eno leto in to bo začelo veljati 1. januarja 2020, je ta rok. Sedaj živimo v času globalizacije, po drugo po drugi strani pa tudi v času integracije nacionalnih držav, kar pomeni, da je prišlo do vrzeli in pa razlik in to je potem omogočilo erozijo davčne osnove in pa preusmerjanje dobička. Hibridne določbe še vedno uporabljajo predvsem velike multinacionalke. Končni cilj nas je, da izboljšamo to situacijo, naprimer pri McDonald'su smo že videli, da je to lahko problem in to želimo sedaj razrešiti. Ta dogovor o hibridih uh, je treba doseči, kajti tukaj se včasih zgodi, da nekateri izkoriščajo te možnosti, torej da gredo v najugodnejšo davčno situacijo. Sedaj se želimo izogniti uh, izogibanju davkom, prav tako pa želimo preprečiti dvojno potočevanje. potrebujemo učinkovita pravila, tako da bo čim več hibridnih elementov vključenih v novo zakonodajo. Tako želimo tudi zmanjšati možnosti za davčno utajo. Potrebujemo celotno davčno sodelovanje multinacionalke, ki imajo čezmejne aktivnosti v EU in pa izven, morajo plačevati svoj pravičen delež davka v EU. Evropi. 20. junija 2016 je svet prosil komisijo, da pripravi predlog o hibridnih neskladih. In to seveda želi povečati učinkovitost, pri čemer je treba poštivati tudi poročilo OECD. Tudi OECD pogosto govori o hibridnih neskladih. Tukaj v tem predlogu uh, se želi![ vključiti dodatne elemente, ne samo tisto, kar je že zapisano v 9. členu eh, dokumenta o davčnih vtajah. Naprimer, tukaj imamo hibridna neskladja, eh, hibridne prenose, hibridne stalne poslovne note, uvožene skladje in pa neskladja pri družbah, ki so dvojni rezidenti. Tukaj naj še enkrat ponovim, da želimo strožja pravila za to področje, tako da bodo podjetja dejansko prispevala k javnemu dobremu. Komisija torej želi upoštevati več elementov, poleg tistih, ki jih že imamo. To je pozitivno. Prav tako pa je to povezano tudi z devetim členom operativnih pravil. In torej, amatmaja 29 predlaga jasno definicijo stalnih poslovnih enot, ki niso upoštevane. Včasih se naprimer, lahko zgodi, da se pojavi hibridna, hibridni subjekt in ta se ne upošteva po trenutni zakonodaji. Torej, to moramo izboljšati in pa razširiti te elemente. Prihaja do razlik in to potem lahko privede v dvojne odbitke ali pa v to, um, da nekateri odbitki niso upoštevani. Če naprimer se določena stalna poslovna enota ne upošteva, potem zadevna država, članica, torej kjer um, je davkoplačevalec rezident, um, mora vključiti uh, prihodke, ki jih mora plačati do podjetja. Pri McDonald'su smo gotovili, da naprimer um, oni niso plačali vseh davkov niti v ZDA, niti v Luksemburgu. Torej, kot prvo želimo preprečiti dvojno obdavčevanje, pa tudi dvojno neobdavčevanje. Oboje želimo preprečiti. Prav tako sem črtal tudi definicijo komisije o hibridnih poslovnih enotah med davko plačevalci in pa pridruženimi podjetje. Tukaj eh, je treba poštevati vse, ki so zavezani davkom. Pravila, ki se nalašajo na pridružena podjetja, se da zaobiti sploh preko strukturnih dogovorov in potem fiskalni organi težko dokažejo, da imajo različne določbe, eh, naprimer za cilj to, da se podjetja izogibajo davkom. Treba fiskalnim organom omogočiti, da spremljajo stresne okrepe, da zberejo davke. 4, 5, 6, 11 in 23 so amadmaje v tej smeri, torej te predloge spremenim sem tudi vložil. Kot rečeno, hibridne poslovne note so samo en del dela OECD in pa G20 v iskanju možnosti za preprečevanje izogibanja in pa vtaje davkom. Sedaj smo v času mednarodnega sodelovanja na tem področju in res moramo poiskati dobre rešitve, tako da bomo skupaj to razreševali. Obstajajo izzivi same države tega ne morejo storiti, ampak skupaj pa lahko to storimo torej v okviru mednarodne regulacije. Toliko z moje strani, pa še nekaj bi dodal. Sedaj pričakujem vaše predloge sprememb in upam, da bomo lahko dobro sodelovali na tem področju. Mislim, da imamo možnost, da pridemo do uravnoteženega dogovora v naslednjih tednih. In seveda sem odprt za razpravo mislim, da skupaj lahko pridemo do dobrega uravnoteženega predloga. Hvala. Thank you to the rapporteur, uh, for... Hvala lepa. Si pa Peti Kajnen je pročval kosenci skupine LS, ki jo nadomešča Alan Lemasur. Sir pa Pite Kanec opravičuje, da danes ni tukaj, zahvaljuje se gospodu Ludvigsonu za zelo dobro poročilo. Si pa pite, kaj ne misli, da so prizadevanja komisije za zapolnitev vrzeli, ko gre za hibridna neskladja, korak v pravo smer. Naša zakonodaja mora biti pregledna in učinkovita in njen cilj mora biti ustvarjanje enakih pogojev za vsa podjetja. V tem smislu zagotavljamo zdravo poslovno okolje, kjer bodo podjetja lahko uspevala. Um, Predlog se zdi dober, se upošteva ravno ta načela. Poročilo OECD o BEPS-u ponuja dober okvir za strategije za izogibanje, uh, boja proti izogibanju davkom. Uh, ta predlog upošteva obseg tega poročila in razširja ukrepe za boj proti hibridnim neskladnostim s tretjimi državami. Uh, Eh, obstoječa zakonodaja se ukvarja s hibridnimi neskladi med državami članicami, treba pa razširiti tako, da bo pokrila tudi tretje države. Zakonodaja mora biti kar najbolj obširna in ne sme ustvarjati nikakršnih umetnih pragov, definicij ali pa drugačnih ureditev, ki bi še naprej omogočile podjetjem, da se izogibajo plačevanju davkom. Gospa Pitekajnen pozdravlja poročilo pravilno se je zdi, da širi zakonodajo, da jo napravi za bolj učinkovito, pozdravlja predlog poročevalca, da smo še bolj ambiciozni, kot je bil predlog komisije, treba je zapolniti vrzeli in strinja se tudi za kompromisom, ki je bil dosežen v svetu. Strinja se za stališčem poročevalca, da je treba zapreti vse vrzeli, ki izhajajo iz hibridnih neskladi. Najde na to ali uh, um, so te namenske ali ne. Sicer je breme na davčnih organih, da dokazuje nezakonitost takšnih ureditev. To ni v skladu z ciljem naše zakonodaje. S tem bi naša zakonodaja postala veliko bolj neočinkovita. Gospa Pite Kajnen upa, da bo parlament podprl ta ambiciozni predlog in veseli se nadaljnih razprav o tem predlogu. Uh, Hvala v imenu IKR. E Gospa Ruonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja. Hvala lepa. Države članice uporabljajo različna pravila, ko gre za davke na dohodke pravnih oseb. Eh, in eh, takšne razlike lahko nekateri izkoriščajo za davčne odbitke ali pa za dvojno neobdavčevanje. Ta predlog skuša razširiti obseg direktive Obseg bo razširjen na ta način, da takšno neobdavčevanje več ne bo mogoče ne v državah članicah in ne v tretjih državah. Na ta način bomo zmanjšali število takšnih primerov, ne bomo pa sposobni popolnoma odpraviti ta pojav. Upam, da se bo naš odbor zelo boril za odpravo teh hibridnih neskladij in pa drugih davčnih vrzeli. Uložili bomo nekaj predlogov sprememb in upam, da boste v svojih lastnih državah članicah prav tako spregovorili o teh vrzelih, tako da bodo škodljiva pravila ukinjena. Nujno je, da se borimo proti eh, davčnemu izogibanju in pa davčnim goljufijam. To je pomembno za vzdržnost naših finančnih sistemov in tudi pripravljenost državljanov za plačevanje davkov je vezana na to. Od tega je odvisna tudi priljubljenost lastne Evropske unije. Ampak eh, moramo se vprašati, kako to najbolje doseči. Ali potrebujemo harmonizacijo, ali je dovolj, da izvajamo priporočila iz poročila BEPS. Kako se lahko izognemo ustvarjanju dodatnih stroškov? Tudi to vprašanje je tukaj pomembno. Kar se tiče predlogov sprememb, pa bi želela izpostaviti določene točke iz predloga sprememb. Poročevalec je skušal razširiti nabor ukrepov za boj proti hibridnim naskladjem. Nekako je skušal strukturirati ta hibridna neskladja. Upam, da je to pravi način upam, da bom dobila tudi nekaj dodatnih pojasnil v zvezi z predlogom spremembe 14, pa tudi ta obratna hibridna neskladnja, neskladja bi morala biti vključena v ta predlog. Thank you. Uh, Nils Torvalds, ALDE Group. Hvala, Nils Torvalds. <clears throat> Thank you, Chair. Well, we have a slightly strange composition here in the Shadows meeting. We have a rapporteur from Sweden. Ja, imamo čudno kompozicijo tukaj, poročevalca iz uh, Švedske in pa tri poročevalce v senci iz Finske. Kljub temu neskladju upam, da nam bo uspelo pripraviti dober rezultat. Vsem pa nekoliko zmede, ne vem, v kakšnem jeziku naj govorim. Bom kar v švedskini. Eh, Hvala. kot je povedal že Ole Ludvigson v svoji predstavitvi, pravzaprav zauzema za naš skupni cilj. Želimo odpraviti zakonodajne vrzeli. Želimo si dobrega sodelovanja, zato da bomo lahko dosegli vse to, kar gospod Ludvigston predlaga v svojem poročilu. No, ker imamo tri eh, finske poročevalce v senci, bom pa zdaj govoril še finsko. Eh, Finci smo vedno zelo pozorni pri takšnih poročilih. Eh, kljub temu, da smo Finci, upamo, da bomo dobili takšen rezultat, ki bo razveseljeval vse evropske državljane, ne samo uh, Fince. No in uh, sedaj bom še tole jezikovno hibridno neskladje kar zaključil. Thank you very much. I cannot join in uh, neither Swedish nor Finnish. Hvala, jaz ne bom govoril na švedsko, ne finsko. Dan pa besedo gospodu McCarthyju. Hvala, hvala za ta osnutek poročila. Soočanje z hibridnimi neskladi pri tretjih državah je zelo pomembno za mojo lastno delegacijo, sem irski delegat eh, in prihajam iz države, kjer so organi dejansko omogočili velike premike dobičkov iz eh, velikih ameriških multinacionalk. Tako da pozdravljam ta predlog, me pa skrbijo določene vrzeli, ki ostajajo v tem predlogu. Poročevalec je sicer v svojem osnutku poročila ukvarja z nekaterimi izmed teh. Um, pozdravljam predlog komisije, da tukaj posegamo. Uh, oziroma, ne strinjam se s predlogom komisije, uh, ki bi posegla v ta hibridna neskladja, se le, če pride do uh, širših davčnih uh, neplačevanja davkov, to se mi zdi, da skriva tveganje zlorabe. Uh, tri dodatne točke bi želel dodati, če smem, predsedujoči, in eh, vse tri se nanašajo na primere izogibanja davkom na Irskem. Prvi primer je Apple. Apple kaže na to, zakaj se moramo pri tem soočati tudi z neskladjem podružnic. Ta primer je temeljiv na Eh, delovanju podružnic brez jasnih predsednikov. Zaradi tega je prišlo do teh hibridnih neskladij. Tako da bi se tudi v tem poročilu morali ukvarjati z tem vprašanjem hibridnih neskladij pri podružnicah. Imamo tudi um, problem z izogibanji davkom pri tako imenovanih posebnih nosilcih, special vehicles. Um, irska zakonodaja to celo podpira. Predlog komisije uh, pa tukaj tudi ni dovolj jasen. Jasno mora biti, da morda uporaba teh uh, Off-balance sheet papers ni namenjen samo odpravljanju, izogibanju davkom, uh, ampak vseeno še tukaj prihaja do zlorab, potem bi to moralo veljati tudi za takšna telesa. In pa še nekaj. Um, gre še določanje davčnih pristojnosti, kjer se prekrivata dve različni davčni jurisdikciji. Um, tukaj imamo spet irski zakon, ki bo ostal v določenih dogovorih, recimo z ehm, Malto ali pa za nekaterimi drugimi državami. Tukaj se skriva tveganje dvojnega neozagibanja, neobdavčevanja in takšen dogovor bi bilo treba odpraviti. Hvala. Kakšen predstavnik iz ENF? Ne, nobenega drugega predstavnika političnih skupin ni tukaj, tako da vračam besedo poročevalcu. Jaz bi takja ferala sin, punktu, smo komiti in. Hvala. Zahvaljujem se vam za vse vaše prispevke. Upam, da da bomo dosegli dober dogovor. Ja, pravila morajo iti tudi korak za korakom z globalizacijo. Velike multinacionalke ne smejo plačevati več davkov, kot so k temu zavezane. Tudi zato je treba zakrpati te vrzeli. Veselim se nadaljne skupne razprave in upam, da bomo na koncu dobili močno poročilo za močnim sporočilom. To namreč od nas pričakujejo državljani. Hvala. Hvala. Časovnica. Rok eh, obravnava predlogov spremem 27. marca, rok za vžito predlogov spremem 6. marca 27. Torej obravnava predlogov spremem in isti dan bomo potem eh, glasovali v odboru, zato da bomo glasovali potem tudi na drugem plenarnem zasedanju v aprilu.